želje za srečno novo leto. Tudi sam se pridružujem tem čestitkam, vsem želim srečno novo leto. Začeli bomo z nekaterimi postopkovnimi zadevami. Prva točka sprejeti dnevnega reda, nobene pripombe. Glede sporočil predsedstva, ne povem le, da se ta sestanek prenaša preko spleta. 20 jezikov je na voljo v jezikovnem režimu, izključno z izključujoč estonščino, maltečino, slovaščino in gelščino. Potem pa še sprejete zapisnika sestankov 26. do 29. septembra in pa tudi toliko potrebimo skladno s postopkom. Zdaj pa Glavna točka na današnjem dnevnem redu gre za obravnavo sklepov posebne delovne skupine za kmetijske trge. Najprej lepo pozdravljam udeležence iz skupine ALDE. Lepo se jim zahvaljujem za udeležbo. Zahvaljujem se tudi komisarju Hoganu, ki je pobudnik te delovne skupine, komisar je danes z nami. Lepo pozdravljam tudi vse druge predstavnike. Komisije na to kope kođeke, pa tudi drugih institucij ali organizacij, ki se bodo udeležile te pomembne razprave. Vse torej lepo pozdravljam. Zdaj pa predlagam, da se lotimo vsebine. Naša prisotnost na mednarodnem trgu nam ponuja veliko priložnosti, seveda pa je to odvisno od številnih dejavnikov. naprimer od tržnih nihanj, pa tudi od učinkov nestanovitnosti cen. O tem smo se pogovarjali že večkrat. Pomembno pa je, da ne pozabimo tudi na notranjo situacijo v Evropski uniji in na notranji trg mandat delovne skupine je bil podeljen zato, da bi se pogovorili o relevantnih vprašanjih, naprimer o tržni transparentnosti, dostopi, dostopu za kmete do finančnih instrumente, potem trg terminskih pogodb, s katerimi naj bi omejili tudi cenovna tveganja. Tako pa naj bi izboljšali tudi položaj kmetijskega sektorja v prehrambeni verigi. Delovna skupina naj bi predlagala tudi ustrezne rešitve za izboljšavo situacije. 12 članov je imela ta delovna skupina, to so bili zelo izkušeni strokovnjaki in strokovnjakinje. In predsednik te delovne skupine je bil gospod Verman. Včeraj smo izvedeli, da se gospod Verman ne bo mogel udeležiti današnje razprave, ker je zbolel. Zato ga bo nadomeščal eden od drugih članov delovne skupine. ki je sem prišel še za eno od članic delovne skupine, gospod Kjuhaš. To je gospod Hisen. Če bo treba, bodo svoje mnenje podali tudi drugi člani delovne skupine. Gospod Hogan je spodbujal k delu te delovne skupine, prav tako si zaželel, da bi izmenili izkušnje znotraj delovne skupine. O teh zadevah smo se pogovarjali tudi v okviru različnih poročil, že od samega začetka mandata. Zdaj smo na sredini mandata. Povabilo je bilo posredovano aprila, končno različico pa je posebna skupina predstavila novembra lani mislim, da je zdaj pravi trenutek, da prosimo gospoda komisarja, da prevzame besedo. Vi, komisar, ste bili namreč pobudnik za ustanovitev te delovne skupine in prav gotovo veste, kakšno je mnenje ministrov glede te zamisli. S tem predajam besedo komisarju, vse ponovno lepo pozdravljam, tudi tolmače. Zdaj pa ima besedo komisar. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala za lepe želje in čestitke. Spoštovani poslanci in poslanke, ter deležniki, najprej se zahvaljujem članom delovne skupine za delo, ki ga je vložilo v ta dosije v letu 2016. Prav gotovo se boste lahko vsi strinjali, da so opravili zelo dobro delo, kar bo dobra podlaga za naslednje leto. Zahvaljujem se članom in članicam delovne skupine. Pri tem pa moram omeniti, da je zelo nenavadno, da imamo na institucijah delo, ki se začne na začetku leta, potem pa se tudi konča pred koncem leta. To se ponavadi ne zgodi in zelo sem vesel, da tokrat ni bilo tako. Preden se lotim podrobnosti poročila, bi želel omeniti še nekaj pomembnih vidikov. Po številnih težavah. Upam, da bo leto 2017 boljše leto za kmetijski sektor. Na trgu se situacija izboljšuje, cene naraščajo, številke po umestnem predlegu, pre, pregledu z prejšnjega tedna kažejo, da smo lahko optimistični. Moramo pa biti pazljivi glede trga leta 2017. Okrevanje je šipko. In mislim, da moramo to upoštevati tudi pri kmetijski politiki za leto 2017 veselim se tega, da bomo SKP še bolj poenostavili, še bolj prikrojili potrebam kmetom. Ta odbor upam, da bo seveda deloval konstruktivno, zato da bomo lahko dobili politiko, ki bo zasledovala ključne cilje v interesu vsak kmetov. Če se ogledamo poročilo delovne skupine, mislim, da je vsekakor pomembno, da se o tem pogovarjamo že na začetku novega leta. Žal, kot je povedal gospod predsednik, gospoda Virmana, ki je predsedoval tej delovni skupini, ni z nami, nič resnega, ni zaradi gripe, upam, da se bo kmalo pozdravil. So pa z nami tudi predstavniki delovne skupine, torej drugi člani. V mesecu in pol do Božiča je bilo za veliko dejavnosti na tem političnem področju in želel bi si, da bi se ta zanos ohranil v letu 2017. Danes smo priča še enemu mejniku v smislu izboljšanja položaja v prehrambeni verigi kmetov. Delovna skupina je novembra predstavila glavno gotovitev, to je bil zelo pomemben korak, poročilo je bilo objavljeno že pred končnim rokom in je tudi zelo dostopno, to je zelo pomembno. Neodvisnost in strokovnost članov ekipe je seveda prispevala zelo kakovostnemu delu. Kar odraža tudi priporočila. V letu 2015-2016 je Evropska unija podpirala svoje kmete in upoštevala tudi nestanovitnost trgov. Institucije so sprejele tri svežne za solidarnost, 1,5 milijard evrov dodatnih ukrepov in pa 32 dodatnih ukrepov, s katerimi naj bi izboljšali kratkoročno in srednjeročno situacijo. Želel bi pohvaliti podporo Evropskega parlamenta, ki ga je parlament izrazil kmetom. Zahvalil pa bi se vam tudi za podporo, ki ste jo skazali Evropske komisije, še posebej glede izvedbenih in delegiranih aktov, tudi v okviru razprave o paktu o stabilnosti. Še naprej pa moramo zagotavljati podporo za takšne svežne, čeprav to ne bo mogoče v prihodnosti. Še posebej glede na zadnje politične vprašanje, in proračunske izzive, s katerimi se soočamo v EU. Poleg teh 1,5 milijarde evrov imamo seveda tudi nove možnosti za strukturno podporo in za nekatere zredne ukrepe v prihodnosti. Prav gotovo se lahko vsi strinjate, da moramo okrepiti odpornost kmetijskega sektorja in to je tudi postala ena od mojih prioritetov v kontekstu našega sporočila za leto 2017. Gospod Hisan bo predstavil tudi podroben pregled priporočil delovne skupine. Poznaje. Bistvo priporočil je to, da moramo okrepiti politiko za krepitev položaja vzdolž dobavne verige. Prav tako moramo odpraviti nekatere krivične, nepoštene tržne prakse. Ukrepiti moramo tudi posredovanje v posameznih državah članicah. Izboljšati je treba transparentnost na trgih, omogočiti boljši dostop kmetov do finančnih instrumentov ter izboljšati uporabo orodi za obvladovanje tvegan. Poročilo prav tako priporoča, naj bi okvirno zakonodajo uvedli na ravni Evropske unije, zato da bi zagotovili osnovo za pravično trgovino maksimalni plačilni roki, pa tudi nekateri izvršilni režimi v državah članicah. Evropski poslanci ste seveda izrazili politično voljo in vodstvo na tem področju z konkretnimi priporočili v obliki poročila, ki je bilo sprejeto prejšnjega junija. To je bilo sprejeto z veliko večino. S tem ne bi se spopadali z nepravičnimi tržnimi pogoji vzdolž dobavne virige. Decembra 2016 med slovaškim predsedovanjem Evropske unije smo prišli tudi do soglasnih sklepov sveta, s katerimi bi okrepili položaj kmetov vzdolž prehramere verige. Čim prej treba izvesti oceno učinka ter na ravni Evropske unije zagotoviti mehanizme za preprečevanje nezakonitih tržnih praks. Ministri se potegujejo tudi za večjo transparentnost in pa večje marže v smislu cen Obenem pa je treba zagotoviti boljše sodelovanje proizvajalcev, zato da bodo kmete dobili pravične pogoje za svoje proizvode. Decembra 2016 so se zrešili tudi predstavniki dobavne verige na visoki ravni za predstavniki institucij. Takrat je bilo jasno izraženo, da obstaja podpora za evropski okvir, v katerem bi bili navedeni minimalni standardi za odpravljanje nepravične tržne prakse. Prav tako je bilo podano jasno sporočilo glede tega, da mora Evropska unija vzpostaviti in odpravljati oziroma mora odpravljati nepravične ovire. Tako, spoštovani gospe in gospodje, vsi ti rezultati kažejo v pravo smer. Mi kot sooblikovalci politike pa moramo poskrbeti za naslednje korake. Pazljivi moramo biti. Nobeden posamezen ukrep ne more rešiti vseh težav. Z usklajenim sodelovanjem bomo lahko zgradili bolj odporen kmetijski sektor in ne na zadnje veliko bolj učinkovito dobano verigo, ki bo delovala v interes vseh. Posebna delovna skupina je želela podariti strateški pomen kmetijskega sektorja evropske podeželje in pa podeželje kot veznega tkiva Evropske unije. Zahvaljujem se odboru, še posebej vam, gospod predsednik, da ste organizirali ta sestanek in se veselim tudi predstavitve gospoda Gisena. Mislim, da je to idealni forum, na katerem se lahko pogovorimo o tem, kako bi lahko prevedli delo delovne skupine v konkretna dejanja.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 Dobro predavanje se začne z dobro podobo. In ta podoba je komisar z ekipo strokovnjakov, ki smo ponosni in v naši projektni skupini smo trdo delali. 13. januarja lani smo začeli in od samega začetka smo bili pod časovnim pritiskom, da bi končali do konca leta. Imeli pa smo tudi polno podporo v GD kmetijstvo. In to je bila tudi zelo dobra mešanica, mešanica strokovnjakov, ki smo jih zbrali z različnih domen znanosti, iz različnih držav članic, prehranske industrije, različnih panok. In resnično ta zelo dobra mešanica je v gospodu Vermanu našla dobrega moderatorja. Hvaležni smo mu za njegovo vlogo. Brez njega ne bi imeli takšnega rezultata, kot ga imamo sedaj. Želimo mu seveda hitro okrevanje. Tako, sedaj pa si poglejmo poročilo. Najprej si poglejmo ozadje. Kontekst, torej, s čim smo imeli opravka, o tem je komisar že govoril. Kar se tiče let 2015-16, smo imeli mlečno krizo, krizo na področju mesa. To smo zelo čutili in tudi potem razprava o reformi SKP. Tukaj smo si ogledali različne teme, tudi v skupini na visoki ravni in jasno je bilo, kakšen je naš mandat. Pogledati si delovanje trgov, prehranske verige in ugotoviti, kje in kako bi lahko izboljšali položaj kmetov, ukrepili njihov položaj v tej verigi, kako bi postali močnejši in kasneje bomo o tem spregovorili več. Mislim, da je resnično bilo potrebno nekaj postoriti, ukrepati in potem na osmih sestankih smo potem 3. novembra podali naše sklepe. 14. novembra je naš predsednik Perman to predal komisarju. Torej, odločili smo se za bedljivo poročilo, ki ga bo večina lahko razumela. Skušali smo biti kar se da konkretni, kar se tiče priporočil, prav tako pa smo tudi sami želeli biti jasni, nismo želeli iti preveč v podrobnosti. Ta dokument je torej danes pred vami in veseli me, da si ga boste lahko sedaj prebrali. In tudi veseli me, da smo doživeli že precej pozitiven odziv, komisar je o tem že nekoliko govoril. Sedaj pa naslednja točka to je koncept, splošna razprava, kaj torej postoriti. Tudi tukaj je že bilo ustrezno rečeno. Reforma skupne kmetijske politike je bila nekaj, na kar smo se naslonili. Skušali smo pomagati, skušali smo ločiti neposredna plačila, dati več manevrskega prostora trgu in seveda poznate razmere na področju masla, tudi prašičega mesa. Leta 2016 potrebno je bilo eh, kar precej postoriti. Precej se je že zgodilo in ne samo zaradi tega svežnja ukrepov so si trge opomogli, ampak lahko pa rečemo, da tudi zaradi tega. Vloga kmetov v tej prehranski verigi je zelo pomembna. Njihove organizacije proizvajalcev, panožnih organizacij, vse to je zelo pomembno. Skušali smo jim dati več, večji poudarek. Vsi smo se strinjali, da je to potrebno storiti. Kljub temu pa nam je bilo tudi jasno, da je izjiv za kmete velik. Potrebno je pomisliti na podnebne spremembe, popolnoma novi vidiki potem tudi izpad žetve ponekod v Španiji in druge. In zato je poleg teh težav na trgu bilo poštevati potrebno tudi te dejavnike. Zato se nam je zdelo pomembno reči, da želimo krepiti, želimo okrepiti položaj kmetov, narediti vlogo kmetov bolj verodostojno. Osredotočili smo se na sedem področji. Tukaj smo imeli tudi celodnevne delavnice za vsako teh področji. Skušali smo se ogledati preglednost trgov, upravljanje s tvegani, terminske posle, pogodbe, da se torej vse zapiše na papirju. Pogodbe so vedno pomembnejše, na področju kmetijstva in tudi o tem je komisar že govoril. Potem pa tudi nepoštene trgovinske prakse. Tukaj seveda kmetijstvo ni nobena izjema. Je pa to za kmete zelo pomembna težava, če do tega prihaja. Potem smo seveda tudi prišli do konfliktnih točk. med različnimi generalnimi direktorati. Mi smo morda imeli včasih tudi drugačno mnenje. Naprimer v Nemčiji imamo skupino proizvajalcev in se lahko pogovarjamo o cenah. Želeli smo, da bi morda to lahko razširili, to je eno od področji, ki smo jih želeli tudi razširiti. Mene še zadnja točka dostop do financ. Tako da bi torej malo uredili te naše zamisli na 17 straneh, pa naj začnem s točko, kjer predlagamo, da sprejmemo zakonodajo, torej reguliramo. Tukaj pri teh rdečih točkah 1, 5 in 6, pri prvi točki že vidimo napredek. In sicer statistika na področju mleka se že vidi, da se stvari izboljšuje, to je dobro. In to nas je navdalo s pogumom, da bi s tem nadaljevali. Potem smo si ogledali tudi statistične podatke iz ZDA, kjer so pridobili dragocene podatke, pregledne, In na to je na, nas naredilo precejšen vtis. To smo želeli predlagati tudi tukaj, da bi torej preglednost na trgu bila večja. Prav tako pa bi potem to pomagalo tudi posameznim kmetom, ko bi imeli dovolj informacij, le tisti, ki ima informacije, lahko ustrezno ukrepa na trgih. Industrija ima seveda običajno več informacij kot kmet. In potem peta točka nepoštene trgovinske prakse. Gospod komisar je o tem že govoril, javnost to zelo zanima, zato bi torej kot okvir naj imeli minimalna pravila na ravni EU. Pomembno pa je, da tudi pomisleke, ki jih kmeti imajo, upoštevamo. Če bo pred strahu, če bo strah pred reakcijo partnerja, potem to tudi ne bo dobro. Tako lahko pomaga potem morda ombudsman. In videli smo, da obstaja potreba, da imamo več kot zgolj prostovoljno pobudo. Prostovoljno že pomaga, vendar pa tam, kjer pa to ni dovolj, je pa potrebno storiti kaj več. In tukaj mislimo, da je tako in tukaj moramo zato tukaj še nekaj storiti. Potem pa seveda še šesta točka. Združenja proizvajalcev, konkurenčno pravo. Tukaj moramo jim dovoliti, da bodo imeli večjo vlogo. Imeli smo primer, ki nas čudi. Pri skladiščenju olivnega olja v Španiji so organizacije proizvajalcev dobile strogo navodilo konkurenčnih organov, da ne smejo skladiščiti preveč olja na račun davkoplačevalcev. In seveda tukaj potrebujemo več varnosti, da bodo morda se organizacije proizvajalcev združevale, imeli skupno skladišče, kakorkoli že. In tukaj bi komisija tudi morala še kaj storiti. Potem pa naprej še nekaj točk, kjer želimo stvari olajšati kjer želimo narediti nadaljne korake. To je še prav posebno pri točki 2, upravljanje s tveganji, pri točki 3, terminskimi posli, pri dostopu do informacij. Pri upravljanju s tveganji nam je bilo pomembno, seveda, da imamo zavarovanje pred točo, pred boleznimi, da bi že to imeli povsod. Seveda, večinoma tako je, vendar pa po drugi strani moramo prepoznati to, kar kmet počne na tem področju kot poslovno metodo. Bolj, ko seveda se želim zavarovati, več moram plačati. In z vidika kmetov potem vemo, da je to težko. Potem pa še pol zavarovalnice, če prihaja do večjih izpadov pridelkov, tudi zaradi podnebja, pomislite na zadnji dve leti, potem je potrebno tudi na tem področju gotovo ukrepati. In seveda tudi terminski posli pomagajo posredno. To seveda avtomatsko ne bo pomenilo takoj višjih cen. To vemo. Vendar pa lahko skušamo prek terminskih poslov vplivati na trg potrebujemo veliko izkušenj in vidimo, da je lahko na primeru cene pšenice že reči, da smo dosegli uspeh. Še prav posebno na področju žitaric smo dosegli veliko uspehov, kjer velike zadruge na borzah sklepajo terminske posle. To vidimo tudi pri mleku, mesu tam še nismo dosegli dovolj, potrebujemo torej veliko več izkušenj, veliko več izkušenih posrednikov. Seveda imamo sedaj nekaj izkušenj, 5-6 let, vendar pa to ni dovolj. Potrebno bo nekoliko potrpeti. Naslednja točka, pogodbe, to sem že omenil, dejal sem že, da če ima kmet mleko, sladkorno peso. In če bi želel podpisati pogodbo, potem mora imeti pravico, da se to dejansko zgodi. Imeti moramo minimalne zahteve na tem področju, če kmet to zahteva. Pozarjamo pa na to, da še prav posebno pri zadrugah veliko rešujemo na ravni članov. Tako da moramo tukaj biti zelo previdni, tako rekoč moramo pravilno dozirati ukrepe. Seveda pa se moramo vprašati, ali menimo, da bi pogodbe v prihodnje lahko utrdile položaj kmetov. Mislimo, da je tako. Mislimo, da je potrebno razmisliti o tem, kako bi lahko te pogodbe poglobili, kako bi jih lahko razdelali. Upamo, da. bomo dosegli dobre rezultate. Vemo, da so tradicije v srednji in vzhodnji Evropi drugače kot na zahodu Evrope, pa vseeno, morda bi lahko dosegli določeno poenotenje. Mislimo, da bi bilo dobro to poglobiti. Potem pa še sedma točka, dostop do financ. Sedaj, ko smo pri nični stopni obresti, je seveda interes v veliko držav članicah predvsej omejen. Vendar pa opazili smo, kako velika je udarna moč Junkarjevega programa, ko lahko tudi v srednji in vzhodni Evropi vidimo še določene luknje, ki jih moramo zapolniti. In to smo želeli narediti v naši skupini in to nam je uspelo. Potem, kje bi morali še iti nekoliko globlje? Sveda tole niso edini odgovori, ki so možni. Gre tudi za sveda preskus naše lastne razprave v pogovorih, v dialogu. Kje bi torej lahko še kaj razložili, šli globlje? kje je meja pri upravljanju s tveganji, kje bi lahko država, podjetja in kmetje imajo podjetja, pomagala pri oceni tvegan. Država lahko z usposabljanjem, s podporo po zavarovalnicam pomaga, ne da bi presegli meje med državo in kmetom. Seveda kmet je podjetnik. Četrta točka, uporaba pogodb. Sveda želimo, da bi pogodbe postale pomembne, vendar pa ne želimo preveč birokratizacije. To lahko gre tudi v napačno smer. Želimo si, da bi kmet in da bi skupine proizvajalcev lahko podpisovali pogodbe, da bi imeli jasno besedilo, kakšna je cena, kakšne so zahteve glede kakovosti, kdaj je potovalni termin in tako dalje. In seveda potem še zadnja točka, dostop do financ. Sedaj pa morda še nekaj točk bolj specifičnih, na kratko, da ne bom predolg. Kar se tiče nepoštenih trgovinskih praks, mi dovolite še nekaj pripomp. Imamo nepoštene postopke na vseh področjih tudi na kmetijskem področju. Nikogar pa ne želimo učrniti. Želimo voditi razprave, kako bi lahko zadeve izboljšali, kako bi lahko zagotovili, da bo do plačila izvedena hitreje. Sveži proizvodi potrebujejo krajše roke. Plačil ni seveda prav, da pri združevanju trgovinskih podjetij potem skušajo doseči tudi niže cene. Ni prav, da se potem posega za nazaj v bilance. Mislim, da je tukaj mnenje Evropskega parlamenta zelo realistično in lahko vas samo pogumimo, da to vzamete resno. Potrebno pa bo pomisliti tudi o sankcijah če se ne upošteva pravil. Razviti bi bilo potrebno instrumente, da če pride do neustreznih razmer v državah članicah, da se lahko to tudi sankcionira. Mislimo, da je zelo pomembno pri živilski industriji zagotoviti, da se ne uniči pobude o prostovoljskosti v dobavni verigi. Vendar pa seveda, če veliko panik ne so, panok ne sodeluje, naprimer mesna, potem je to upozorilo. Še ena točka, ki bi jo rad navedel, razmito med položajem proizvajalcev in konkurenčnim pravom. Skušal sem vam prikazati, kaj se dogaja. Imeti moramo jasnost, če se pogovarja organizacija o cenah in kakovosti z drugimi partnerji, potem mora biti pravna gotovost na obeh stranih. In zato je za nas pomembno, da je tam, kjer so cilji kmetijske reforme že znani, da se da ne bo povzročalo pravo težav. Spodbujamo, da bi, tako kot smo na področju mleka, to razširili tudi na druga področja vendar pa seveda vedno na podlagi državno priznanih organizacij proizvajalcev. Ne želimo trgovati za zaprtimi vrati, želimo jasna pravila, vemo, katere so organizacije proizvajalcev, ki lahko potem delujejo po členu 209. Potem pa še preglednost trgov, morda bo še kdo drug kaj več povedal. Dejal sem, da bi lahko tukaj storili še več. Imeli smo primer iz ZDA, kot sem dejal, vendar pa v bistvu želimo podatke hitreje dobiti iz držav članic, želimo jih imeti več, želimo si tudi informacije o cenah na mestnih stopnjah, tako da bo jasno, kje je potrebno še ukrepati in kje je ravnovesje ogroženo, kje bi lahko torej pomagali živilskimi evri. Gotovo, moramo kmetom pomagati, da bodo izkoriščali te podatke, da ne bodo eh, preveč izkoriščeni. In sedaj še upravljanje s tveganjem, predzadnja prosojnica. Potrebujemo tukaj neko orodje, neko škatlo orodij, zato da bodo kmeti lahko sami upravljali svojimi tveganji. Mislim, da bi bilo dobra možnost, če bi imeli večletno vrčanovanje davkov. Tu že imamo napredek v določenih državah članicah, seveda. Pridelek več let je lažje obdelati, seveda pa obstaja tudi tveganje. In tukaj bi lahko ugotovili, kaj bi gospodarstvo lahko ponudilo kmetijstvu. In tukaj imamo potem tudi pozavarovanje kot neko podporo. Sedaj pa še zadnja prosojnica. Terminski posli, terminski trgi. Tukaj seveda opazujemo, da je nova zakonodaja, ki je bila vzpostavljena po finančni krizi, pri terminskih poslih naletela na omejitve. To bo potrebno natančno preveriti, kje ni dovolj likvidnosti na trgu terminskih trgih in kje jim še ne namenjamo dovolj pozornosti. Zato smo torej tudi dejali, da mislimo, da bi tudi druga področja morala slediti področju žitaric in mislimo, da mora to biti podlaga za tudi druga področja, tako da bomo vse skupaj zasnovali nekoliko širše.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 Gospod eh, Martin Merild, predsednik Kope, bo imel prvi besedo. Izvolite. Najlepša hvala Evropski komisiji za prevzem pobude pri ustanovitvi te posebne delovne skupine za kmetijske trge. Govorili smo že o tem, veseli me, da ste prišli do vseh teh sklepov in priporočil. O čem se tukaj pogovarjam? Pogovarjamo se o prehrani, pravičnosti in situaciji za kmete v Evropi. In kmeti so prav gotovo najpomembnejši člen v prehrambeni verigi. Brez kmetov ne bi imela česa prodajati, predelovati, uživati, ničesar ne bi imeli na svojih mizah. Danes se pogovarjamo predvsem, pogovarjamo predvsem o ohranjanju proizvodnje in dobavne verige vzdolž Evrope. Potrebujemo večjo varnost, cenejše proizvode za evropske državljane. Vendar pa se moramo zavedati tega, da se kmete soočajo tudi z velikimi pritiski vzdolž prehrambene verige. Ne prejmejo ustreznih plačil za svoje proizvode. In to vodi v vedno bolj nestanovitno situacijo na trgu. Jasno je bilo že povedano, da evropski kmeti ne dobijo pravičnega deleža vzdolž dobavne verige. Analiza je pokazala, da je vrednost upadla od 31 odstotkov leta 1995 do 24 odstotkov leta 2005. Šlo je predvsem za premik v dobro drugih akterjev vzdolž dobavne verige. Dodana vrednost kmetov je v prihodnosti dobavne prege bila ocenjena le približno na ravni 21 odstotkov leta 2016 v primerjavi s približno 28 odstotki za prehrambeno industrijo in 51 odstotki za storitve in prodajo. Znova in znova torej kaže to na to, da to, kar dobi kmet od tega, kar plača potrošnik, je vedno manj. Poleg tega so številni evropski kmeti sami v tej situaciji. In tukaj se ne upošteva to, kar se dogaja v kmetijskem sektorju. V 13 državah članicah je letos pet malo prodajalcev preseglo le 6 odstotkov. Gre za zelo slab pogajalski položaj. podaljšala so se obdobja plačevanja, izvajajo se nekateri retroaktivni ukrepi, pogodbe se prekinjajo v zadnjem trenutku, upada povpraševanje, večajo se stroški tržne in tako dalje. Želel bi povedati, kaj se dogaja z velikostjo teh podjetij, o katerih govorimo. Največje prodajno podjetje v Evropi je 7,5 krat večje od največje zadruge mlečenega sektorja v Friziji, na primer. Če to razložim z drugimi besedami, največji prodajalec je ima večji letni promet kot deset največjih kmetijskih zadrug v Evropi skupaj. To nam pove, kako je s pogajalsko močjo v evropskem kmetijskem sektorju. Zato, ko pa in ko Džeka pozdravljate to poročilo, kot je bilo že povedano, in veselimo se tudi tega, da bomo videli, kako bomo ta priporočila prevedli v konkretno politiko v naslednjih letih. Prav tako pozdravljamo priporočilo, da morajo kmeti napredovati na osnovi boljšega sodelovanja. Popolnoma se strinjamo za posebno skupino za kmetijske trge. S promocijo sodelovanja med proizvajalci in kmeti lahko zagotovimo večjo konkurenčnost kmetov, tako da znižamo proizvodne stroške in okrepimo njihov pogajalski položaj vzdolž prehrambene verige. Pri tem seveda lahko spoštujemo tudi obstoječe strukture, vendar pa moramo konkurenčno pravo prilagoditi temu, da bomo zagotovili večjo pravno gotovost kmetom, ki morajo sodelovati znotraj zadrug, organizacij proizvajalcev in tako dalje. Najprej moramo začeti čim bolj izkoriščati določbe trenutne skupne kmetijske politike, ki omogočajo kmetom, da znotraj organizacije proizvajalcev pridobijo božji položaj. Približno 20 držav članic je že uvedlo ali pa bo uvedlo nacionalne pobude, s katerimi bodo odpravljali nepravične tržne prakse. Kopa Kodžeka si prizadeva za pravično situacijo, ki jo moramo urediti na evropski ravni. Seveda moramo spoštovati tudi specifične nacionalne strukture. Posebej pomembno je, da upoštevamo položaj in ohranimo položaj zadrug in združen proizvajalcev v prihodnosti. Ne smemo se znati v situaciji, da bi kmet, ki si je izboljšal položaj v dobavni verigi, moral plačevati več, se soočati za večjo birokracijo in zakonodajnimi ovirami. Boljše delovanje notranjega trga je prav tako bistvenega pomena, če želimo zagotoviti pravične in enakopravne pogoje za vse akterje v kmetijskem sektorju. Zato je bistveno uvesti evropsko zakonodajo, s katero bomo odpravili nepravične tržne prakse. To je treba dopolniti tudi za prostovoljnimi ukrepi in pa z neodvisnim izvajanjem nekaterih temeljnih določb, s čimer bomo okrepili celotno dobavno verigo in zagotovili boljši položaj za kmete. Izvrševanje mora voditi tudi k neodvisnim preiskavam in pa ustreznim sankcijam v primeru ugotovitve neskladnosti. Če želimo evropski napredek, potrebujemo evropske rešitve. Obstaja pa tudi nekatera druga področja, za katera so pomembna priporočila delovne skupine za kmetijske trge. Kopa in Kočeka odločno podpira uporabo podpisnih pogodb, to mora biti obvezno. Prav tako moramo stariti več v smislu nadzorovanja cen, to je bilo že povedano. Pogovoriti se moramo tudi o tem. Glavni sklepi so to, da prav gotovo si želijo evropski potrošniki, da bi njihove proizvode pridelovali evropski kmeti in zato moramo začititi evropske kmete. Hvala. Najlepša hvala gospod predsednik. Zdaj pa dajem besedo še gospodu Planku, ki je generalni sekretar Avstrijske kmetijske zbornice. Hvala lepa, predsednik, gospe in gospodje, gospod komisar, hvala lepa za to poročilo, za to pobudo. To je zelo pomembna tema za kmetijstvo in da se sedaj pogovarjamo o tem, o tem odboru, je zelo pomembno. Kaj ti delež kmetov v dobavni verigi je ključno vprašanje, tako za prihodni razvoj, poleg veliko drugih vprašanj seveda. In veselime, da lahko kot predstavnik manjše države navedem nekaj vidikov. Po eni strani imamo zelo koncentriran sektor, kar se tiče dobaviteljev, kar se tiče gnojil, kmetijske tehnike, nekako vmes pa so kmetje v nekašnem sendviču. Naj povem, da največja tri podjetja v Avstriji pokrivajo 86 odstotkov trga, maloprodajnega trga. Tako da si lahko predstavljate, kako je vse skupaj razdeljeno. Čeprav je seveda veliko mogoče izpogajati. V predlogih projektne skupine vidim jasno nekaj odločenih točk, ki pa so potrebne in jih bo potrebno še razdeljati. Najprej vloga kmetijstva, ki naj bo enako vredno malo prodaji. Tukaj že ugotavljamo, da pri vrednotenju trga, kar se tiče trgovine živili, se ne ravna enako vredno. Sprašujemo se, kater je tisti zadevni trg za živila in kakšne so razmere za kmete. In potem hitro pridemo do tega, da organizacije kmetov se želijo združevati, vendar pa to ima seveda svoje meje. To za prihodnost ni pravi odgovor in zato, kot je že bilo rečeno, potrebujemo popolnoma jasno perspektivo za panožne organizacije in organizacije proizvajalcev, da bodo lahko delovali, da ne bodo vedno znova izpostavljene konkurenčnemu pravu. Potrebno pa bo seveda imeti tudi pogodbe, ki bodo take, da bodo uravnotežene. Zelo veliko pogodb je, ni težava, da ni pogodb, vendar pa seveda na nas pritiskajo, kar se roko tiče in drugih zadev. In tukaj ni enakih pogojev. Zato mislim, da potrebujemo tukaj veliko večjo moč organizacij kmetov, zato da bomo v tem sendviču lahko dosegli izboljšave. To bi bilo potrebno tako na evropski, kot tudi na nacionalni ravni. Potem pa, kar se tiče nepoštenih trgovinskih praks, in to se dogaja posod, tudi izven kmetijstva, moramo pa vedeti, da se to dogaja pod mizo. Zato potrebujemo torej novo kulturo, da se o tem ofenzivno govori. Sedaj pa prihaja še do drugih pomembnih vprašanj, ki vplivajo na kmetijstvo, podnebne spremembe, pa tudi trajnostna proizvodnja, kjer je potrebno zelo veliko ukrepov, da bi dosegli napredek. In tukaj vidimo, da tradicionalni instrumenti niso dovolj. Ni enostavno doseči pravo upravljanje s tveganjem. To so temeljna vprašanja, o katerih bo potrebno govoriti. In mislim, da bomo morali tudi tradicionalne instrumente za upravljanje s tveganji podpreti, potrebno pa bo razvijati še nove. Potem še ena točka, kar se tiče generalnega direktorata energija, naprimer. Lahko, kar se tiče biogorju pričakujemo nazadovanje. In to je seveda potem na račun kmetijstva. In tudi to moramo upoštevati v celotni analizi, kaj ti veliki zivi, ki so pred nami, energetska politika, podnebne spremembe. Rešitev lahko najdemo le v aktivnem sodelovanju s kmeti. In potem še ena točka zelo, zelo moramo paziti, da bo veliko pravil, ki gredo v pravo smer, da jih ne bomo naredili takšne, da jih bodo lahko uporabljali samo veliki akteri, manjši pa ne, ker pač ne bodo zmogli vsega predelati. In mislim, da smo torej prišli do neke meje, da družinske kmetije, že imajo težave s tem, pa naj se gre za pravila na področju certificiranja ali karkoli drugega. Če je vsega skupaj preveč, potem seveda to najbolj prizadene ravno najmanjše in oslabi položaj teh manjših kmetij. Globalni trgi potrebujejo globalna pravila, regionalni pa regionalna. Tega ne smemo zanemariti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Raymond, predsednik Unije kmetov iz Združenega kraljestva. Prosim. Hvala lepa, predsednik, komisar Hogan, Gessen, poslanke, poslanci, gospe in gospodje. Hvala lepa za to priložnost, da spregovorim na to temo. Hvala lepa, gospod komisar Hogan, da ste vzpostavili to projektno skupino. Hvala lepa tudi projektni skupini za poročilo. mi, predstavniki kmetov na tej najvišji ravni, za boljše drovanje dobavne verige, kot predsednik um, kmetov Walesa in Anglije, da so nam 55 tisoč kmetov. In pozdravljamo poročilo projektne skupine o za kmetijske trge in njihova priporočila. Gospod Plank, gospod Merrill, sta veliko že povedala. Dokument bi moral biti odločen poziv za tiste, ki spremajo odločitve, s odločnimi pobudami za to, da se lotimo z izzivi, s katerimi se soočajo kmetje v dobavni verigi. Danes bi rad izpostavil eno področje še proposebno, na katerem mislim, bi lahko takoj ukrepali, naredili jasne korake za to, da bi naredili razliko. Vsetočil se bom na pomembno vprašanje preglednosti na trgu. Zelo pozitivno je, da je projektna skupina prepoznala naš poziv za obvezojoče poročanje o cenah, zato da bi preglednost trga bila večja v dobavni verigi. NFU je pogosto sprožil vprašanje črne luknje v tržnih podatkih ko gre za dobavno verigo. To potem onemogoča zaupanje, sodelovanje in ne moremo razviti ustreznih urodi za nadzor tveganja na trgu. Veliko je želja, vendar pa, če bi želeli resnično kaj postoriti, moramo imeti prave podlage, pravo podlago in prave pogoje za kmete. In to je točno zakaj je tako pomembno obvezojoče poročanje o cenah. To mora biti obvezojoče, kajti prostovoljnih sredstev ni. Ni pravih prostovoljnih sredstev, ki bi lahko zagotovili zanesljivost, natančnost in aktualnost informacij, ki lahko potem vodijo s rešitvam, ki pomagajo pri razvoju trga, kar se tiče razvoja in upravljanja s tveganji. Projektna skupina je upravičeno izpostavila tudi trenutno neravnovesje Eh, med eh, cenami na kmetiji in potem kasneje v dobavni verigi. Če tukaj si pogledamo potem še razpršitev kmetov in zelo koncentrirane eh, malo, zelo koncentrirano malo prodajo, potem vemo, da zaupanja ni. In mislim, da je obvezujoče poročanje o cenah priložnost za to, da bomo lahko uporabili tržne informacije za to, da bomo povečali zaupanje in krepili razvoj bolj trdnega odnosa med kmeti, pa tudi prek eh, dobavne verige. Zato bo uvedba uvezajočega poročanja o cenah kritična sestavina za spodbudo veliko drugih ključnih priporočil, ki jih predlaga projektna skupina. Naj se gre za urodja za upravljanje s tveganji, naj se gre za terminske trge, za sodelovanje na dobavni verigi, za sodelovanje med proizvajalci ali večji dostop do financ. Res je. Imamo tudi dobre primere, ki jih tudi citira projektna skupina. To so ameriški, francoski in španski sistemi, primeri sistemov, ko imajo večjo učinkovitost ali vsaj več zaupanja po dobavni verigi. Veselime, da ste to izpostavili, gospod Gisen, danes popodne. Pozdravljam spostavitev observatorijev za trg, da bomo imeli koristne tržne podatke, vendar pa Nujno potrebujemo tudi to, da bi imeli boljše podatke z obstoječih observatorijev za mleko in meso. Ti podatki so seveda pomembni za politike in za raziskave, vendar pa kmetom to ne pomaga kratkoročno. Predvsejšen razkorak je pri poročanju časovni razkorak in kar se tiče zbiranja podatkov. In to pomeni, da so cene, o katerih se poroča, veliko krat neaktualne in tudi ne kažejo lokalne industrijske dinamike ali potrebe podjetij. Ampak projektna skupina ustrezno izpostavlja, da imamo tehnološke rešitve, ki omogočajo, da bi lahko zagotovili informacije za trg, ki bodo aktualne in stroškovno učinkovite. In za konec, seveda si želimo zelo dinamične dobavne verige, ki bi naj sodelovala pri upravljanju s tveganji in se odzvala na razvijajoče se potrošniške trende. Vseeno moramo zmisliti o tem, da sodelovanje potrebuje zaupanje in odprtost. Obvezno poročanje o cenah je ključni takojšen korak, ki ga moramo izvesti za to, da bi bili bolj odprti. Kajte potem bomo lahko združili agroživilsko industrijo. Hvala lepa. Bardzo dziękuję. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod profesor Penings, prosim. Uh, Hvala lepa, predsednik. Naj čestitam eh, projektni skupini za pripravljeno poročilo. Želim se danes osredotočiti samo na dve poglavje in sicer na poglavje tveganja, eh, obladovanja tveganja in eh, terminskih poslov. Uporabil bom eh, citate iz poročila in to povezoval s svojimi pogledi in a, eh, citati so v poševnem tisku. Ključnega pomena za obvladovanje tveganja je dejstvo, da a, eh, obvladovanje tveganja se ukvarja tudi za. A, izsledovanjama ustreznega kapitala. Strošek eh, kapitala je zelo visok v Evropski uniji in eh, edini način je, tudi, da to ustvarimo, je, da imamo tudi ustrezno obladovanje tveganja. Na tak način, eh, brez tega, torej kmeti ne bodo imeli možnosti inovirati obladovanje tveganja, kar pomeni, da zmanjšamo nestanovitnost denarnega toka, je pogonska sila za zmanjševanje kapitalskih stroškov, cene kapitala spitala. Poročila ugotavlja, da obstaja veliko heterogenosti, kar zadeva tveganje. Želel bi povdariti, da dejansko je to povezano tudi z zaznavanjem tveganja in da to pomeni, da obvladovanje tveganja pravzaprav moramo doseči na ravni kmetije, kajti moramo oblikovati neko zaželjeni profil in to povezati tudi z izpostavljenostjo. Če si ogledamo vlogo uh, terminskih trgov, potem bi se morali najprej osredotočiti na cene. Dejansko, uh, pod, pod, kakovost podatkov je izremno pomembna in kaj mislim s tem? Uh, to pomeni, da gre za cene, ki res morajo temeljiti na uh, transakcijah. Uh, cene, ki jih uporabljamo tu v Bruslju, ne temelijo na teh transakcijah. Potem pa druge točke, na katere je že opozarjal tudi gospod uh, Raymond, je latenca. Terminski posli temeljijo na pravih eh, dejanskih transakcijah in torej vse to je izredno pomembno, to je bistveno za potrebe kmetov. Uh, moramo zagotavljati tudi enake pogoje eh, dela in eh, torej to pomaga tudi kmetom, da ocenijo eh, pogodbene pogoje. Kot kmet moram biti sposoben oceniti, ali pogodba, ki se mi ponuja, je razumna ali pa ne kajti eh, kmet se vedno sredotoča na prihodnjo ceno, torej to ne služi samo za zavarovanje eh, prihodka, ampak tudi za eh, oblikovanje neke pozicije na trgu in seveda pri tem se moramo učiti in moramo tudi počasi razumeti, kako lahko oblikujemo te cene. Imamo dve sestavini, dve komponenti, za katere mislim, da, bistvenega, da so bistvenega pomena pri hedžingu, pri zavarovanju in pred tveganje. In imamo dva elementa, to je učinkovitost zavarovanja in pa optimalno razmerje zavarovanja. Seveda, terminski posli tudi uvajajo določeno tveganje in zato je potrebno to oceniti. Oceniti predvsem sposobnost tega, te pogodbe za hedging, za obvladovanje prihodnega tveganja. Zato potrebujemo to sorazmerje. To sta da ključna paramet, parametra, ki jih morajo kmetje bolje obvladati in če bodo sposobni to storiti, sem prepričan, da kmetje bodo lahko finančno bolj odporni. Pogostokrat se osredotočamo na raven cene. Sveda to lahko razumem, ampak veliko pomembneje je, da se osredotočamo na nesanovitnost cen. Tako kot sem že pokazal v prvi prosojnici, ravno nesenovitnost eh, cen in obvladovanje te nesenovitnosti lahko zmanjšuje eh, ceno kapitala. In torej to pomeni, da na tak način lahko kmet tudi ustrezno inovira. Ni dvoma v tem, da odločujoči dejavnik za učinkovito vodenje kmetije je sposobnost obvladovanja tveganja. Želel bi se navezati na nedavne upravljene raziskave, eh, v katerih smo. Um, proučevali delovanje kmetov v zadnjih desetih letih. Zelo zanimivo je bilo ugotoviti, da imamo določen segment eh, kmetovanja, ki, eh, oziroma pri kmetih, ki eh, se, so se vedno bolje odrezali. To ni povezano z velikostjo, ampak z njihovo sposobnostjo obvladovanja tveganja. Zelo zanimivo je to, torej njihova sposobnost ustreznega zavarovanja in obvladovanja tveganja. To je odločujoči dejavnik, ki omogoča enemu kmetu, da se bolje odreže in da je veliko uspešnejši v primerjavi z drugimi. Ampak potrebujemo so tudi določeno, določen časovni načrt, določeno časovnico. Potrebno je opredeliti izzive, ki so pred nami, potem pa to moramo tudi uresničiti. Kar je zanimivo je naslednje. Eh, projektna skupina večkrat se navezuje na stanje v združnih državah, ampak znanje v zvezi z obladovanjem tveganja je veliko bolj zastopano in prisotno tu v Evropi kot pa v ZDA. Združene države v glavnem so uspešnejše, ker to znanje znajo bolje uporabljati in ga konkretno uresničevati na ravni same kmetije. Eh, to, kar potrebujemo, je torej, da vzpostavimo ustrezne infrastrukture kultura. Predhodni govorniki so povdariti, da potrebujemo ustrezno regulativo, poročanje o cenah, torej čim bomo lahko vse to začeli izvajati, potem mislim, da bomo v dobri formi, da bomo lahko res okrepili eh, naš kmetijski sektor v Evropi. Hvala lepa, to je vse. Hvala lepa. Zdaj pa bodo naši koordinatori imeli vsak po dve minuti na voljo, da spregovorijo. Gospod Des, izvolite. Hvala lepa. Predsednik, vsem želim srečno novo leto. Želim si veliko uspeha, želim si mirno 2017. Bom pa kar predal gospodu Dantanu, ker me je prosil, da to storim, ker mora predčasno zapustiti to, ta dogodek. Merci, Albert. Dante. Merci, Albert. Hvala lepa, Albert. Gospod eh, predsednik, eh, gospod komisar, gospod Gospe in gospodje, člani projektne skupine, drage kolegice in kolegi, naj se zahvalim kolegu Desu, ki mi je predal besedo, ker se moram, moram zapustiti, da odidem na, drugo, na drug sestanek. Delo vaše skupine, gospod Gizen, o kmetijskih trgih in tudi ob upoštevanju resnosti pristopa in sestave skupine je res eh, vredno eh, pohvale kaj ti eh, se osredotoča tudi na akterje v tej veriki in vaši sklepi v zvezi s konkurenčnostjo z eh, pač vsemi deli eh, te prehranske verige so zelo relevantni. To je v liniji z poročilom odbora za kmetijstvo in z nedavnimi sklepi sveta kmetijskih ministrov. Mm, naj se spomnim na to, kar je povedal uh, uradnik komisije, ki se bo spoznal v teh besedah. Torej, planeti so se postavili na, isto, na isti črti in mi imamo možnost, da delujemo bolj učinkovito. Potrebujemo torej hitre, nagle odgovore v zvezi z vzpostavitvijo v ravnoteži uh, v sklopu verige, sposobnosti, da se gospodarno uh, tudi u, uredi. Uh, in da ustrezno obvladuje svoje dejavnosti. Mi v Evropskem parlamentu moramo imeti sposobnost, da razpravo bodi si o pravici do konkurence, to je temeljnega pomena tako za komisijo kot za svet, in da damo tudi ambiciozne predloge za to, da bo vse to razumljivo za vse akterje. Torej, pravice na področju konkurenčnosti in na področju kmetijstva je treba poenostaviti in narediti bolj razumljivo. In torej, zahvaljujemo se tudi vam, gospod komisar, če boste se osredotočili na to v naslednjih Eh, tednih. Eh, gospa Vestager, ki eh, bo pred nami, nam bo dala priložnost, da nadaljujemo in napredujemo po tej poti. Torej, moramo še dalje razvijati tudi razpravo o preglednosti na tem področju in tudi o ne pravičnih poslovnih praksah. V splošnem bi rekel, da vaši sklepi morajo voditi naše delovanje. Uh, bodi si v, v povezavi z omnibusom, tudi kar zadeva m, reformo skupne kmetijske politike. Pripričan sem, da moramo ustrezno podpreti kmetijski svet, da to, da bodo bolj uravnoteženo in pregledno obladovali celotno verigo, pa čeprav bo to morda predpostavljalo neko dodatno breme za potrošnike, ampak vsakih sedem let bo potrebno pregledati ta pravila in to tudi v povezavi s prvim, prvim stebrom iz eh, skupne kmetijske politike politike. Eh, torej, eh, moramo poštevati tudi eh, vplive, ki jih bo vse to imelo za odpornost te panoge. Hvala lepa. Zahvaljujemo se vam. Zdaj bo spregovorila gospa Aguilera. Dober dan, gospod komisar in srečno novo leto vsem. Oprošča se naš koordinator De Castro, ker je bil zadržan. Najprej bi se želela zahvaliti za opravljeno delo, eh, ki ga je opravila ta projektna skupina. Rezultati so izredno zanimivi, ni dvoma o tem, tako kot je tudi že povdaril kolega Danta. Eh, in imamo veliko točk, ki se upadajo tudi za zaključki eh, poročila te tega odbora. In eh, torej eh, gospod Gizan je tudi izpostavil, da eh, seveda ukrepi, doslej, ki so bili doslej sprejeti, so zanimivi, ampak se je treba še bolj sreotočiti predvsem na nepravične, nepoštene poslovne prakse. Potrebno je okrepiti pogajalsko stališče kmetov, seveda treba je še veliko postoriti in eh, tudi eh, socialistična skupina se bo morala osredotočiti na to, okrepiti vlogo kmetov v tej verigi, gospod komisar. In eh, prihaja do veliko zanimivih ukrepov, ki se sprejemajo na nacionalni ravni tudi v moji državi v Španiji, ampak še vedno nismo dosegli končnega cilja, ker znahajamo se enot, na enotnem trgu. In eh, torej ta eh, volja, pozitivna volja neke vlade se ne potem prevaja v eh, pozitivni eh, splošni rezultat ker nas je prizadela globalna kriza. Zato je potrebno sprejeti odločitve na evropski ravni. Zato bi želela poudariti, da so vaši sklepi izredno zanimivi potrebno je veliko postoriti tudi na področju konkurenčnosti in na tem področju je treba pojasniti eh, zakonodajo. Potreba, potrebno je eh, zavarovati ulogo zadrug tudi kot eh, pravna, pravna figura. To je bistvenega pomena za kmete in želela bi postaviti konkretno vprašanje. Gospod Gizen, kaj mislite, katera je lahko uloga, ki jo lahko odigrajo panožne, medpanožne organizacije na Evropi? evropski ravni v povezavi z vsem tem, o čemer smo se pogovorili. Eh, torej, govorimo o nacionalni in o regionalni zakonodaji, ampak seveda najboljša rešitev pa bi bila evropska zakonodaja ravno za medpanožne organizacije. In kako gledate na to, gospod Gizan? Hvala. Dziękuję. Pan poseł Hajtoma Alde. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Uh, eh, beste... Allereerst complimenten voor het rapport. Ik denk dat het heel concreet. Hvala lepa, gospod uh, komisar in uh, zahvaljujemo se predsedniku in uh, projektni skupini za opravljeno delo, ki je jasna in lahko koristna tudi za vse tiste, ki morajo uh, sprejeti določene odločitve. Tukaj mislim konkretno na politike. Nekaj točk, pomenih točk je že bilo povdarjenih, ko ne nazadnje tudi pravila o konkurenčnosti obsajajo nove določbe in od leta 2013 bodo lahko kmetje bolje organizirali eh, to pogledno. Ampak imamo tudi določena pravila, ki niso posem jasna in trg ne deluje na enak način pa vsot. Enostavno zato, ker. Eh, kmetje si ne morejo privoščiti uh, nekega uh, pravnika in zato bi bilo potrebno, da, se, da čim prej nekaj postorimo, zato da pojasnimo pravila v sklopu eh, konkurenčne zakonodaje mm, se izstopajo določeni vidiki. Eh, Želel bi vas vprašati, eh, na, na čem bi se morali osredotočiti in katere točke bi morali nujno obravnavati, katere so stične točke med DG Agri in DG Kompet, pri čem lahko sodelujeta ta dva direktorata za to, da pridemo do nekih skupnih rešitev in potem drugič. Instrumenti orodje za obvladovanje tveganja, to je temeljnega pomena, e, torej tudi z ozirom na SKP, ki se mora soočati z globalizacijo, zato da zagotovimo kmetom možnost, da se se pozicionirajo um, tako trdno, robustno na trgih, eh, le ti morajo razpolagati z ustreznimi instrumenti, morajo imeti orodje za to, da se zavarujo pred tveganjem, pred eh, ujmami, pred eh, nihanjem cene. Imamo že nekaj primerov, naprimer na nizozemskem, kjer je stopnja udeležbe pa relativno nizka. In tudi na ravni držav članic je udeležba relativno nizka samo deset eh, držav uporablja to vrstne instrumente za eh, zavarovanje in tri države razpolagajo z instrumenti za stabilizacijo prihodka. Torej, kako najbolje uveljavimo te, eh, ta orodja, ki so, naj bi bila obvezna recimo v drugem stebru ali pa naj poiščemo posebno, posebno pot, poseben postopek, kot je dejal gospod Penningse. In ne nazadnje, torej, katere navke lahko potegnemo iz tega, kar se že dogaja v ZDA, kjer že obstaja veliko eh, različnih instrumentov, kot je povdaril gospod Penning. Mi imamo že določena znanja, ali lahko kaj postorimo tudi na tej ravni. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. Nimamo dokazov, po mojem mnenju, o tem, da bi lahko si eh, utvarjali, da leto 2017 eh, bo pomenilo manj nestanovitnosti cen za kmetje v primerjavi z zadnjimi leti. Vsi znaki kažejo na to, da se bodo kmetje morali soočati z več nihanji cen in z več eh, travmami in tudi kot posledica Brexita in drugih mednarodnih dogodkov političnih dogajanja, eh, do katerih bo prišlo v naslednjih 12 mesecih. Seveda bo prišlo do določenih sprememb, do določenih šokov z ozirom na cene in eh, torej, kmetijska panoga bo morala to nekako eh, preživeti, in kdo bo absorbiral te šoke, kdo bo omogočal, da preživimo naslednjo krizo. Vse kaže eh, na to, da vsi pričakujo, da bodo, da bodo morali kmetje sami nositi celotno, celotni udarec. Eh, in, eh, ampak pravzaprav komisija vlade, mi tu v parlamentu bi se morali zediniti in reči, in, gledajte, imamo veliko drugih akterjev v tej verigi, ki so povezani povezani s prehrambnim sektorjem in torej morda bi morali to porazdeliti na bolj pravičen način. In tukaj ne gre samo za distribucijo dobička, ampak gre tudi za ustrezno distribucijo izgube, ko pač pride do njih. Vem, da ne glede na to, kar bomo slišali od predstavnikov različnih organizacij proizvajalcev, ko različni predstavniki stopijo do mene in me opozarjajo na to, da cene so se znižale recimo za 15 odstotkov, potem pa grem v supermarkete in ugotovim, da pravzaprav to se to ne odraža na končnih cenah. In torej pravzaprav so malo prodajalci tisti, ki lahko imajo pomembno vlogo, medtem ko naši proizvajalci so pravzaprav zadušeni, ker so prisiljeni v to, da spremejo cene, ki ne odražajo dejanskih stroškov. Torej, um, pravzaprav uh, moramo uh, pozabiti na določene načine poslovanja, tako kot se je dogajalo v preteklosti in ne smemo dovoliti več, da se, da se um, proizvodi prodajajo pod ceno. Hvala. Hausling. Hausling. Ja, Hvala lepa, tudi sam želim srečno novo leto. Torej, nadaljujemo z isto razpravo, ki smo jo že prej imeli in tudi iste rešitev nam predlagajo že leta. Pogrešam pa politično ukrepanje, konkretne predloge, ki pa je področje konkurenčnosti, ki bi moralo tudi biti tukaj, da bi dal to gre, to pa ne. Torej imamo neko interno razpravo, tako se mi zdi, ker se strinjamo, ne gremo pa naprej. So gizend izpustili pa ste en instrument. Ne smemo govoriti samo o cenah, tudi o količinah moramo. Prav mlečna kriza nas je naučila, da če imamo presežke, potem se to poceni predaja, prodaja potem seveda morajo trgi se uravnovesiti. In to je pokazala mlečna kriza. Lahko še parkrat par ponovimo ta učinek jojo, vendar pa seveda je potrebno prilagoditi popraševanje in ponudbo. Predlog za ombudsmana se mi zdi dober, vendar pa ere ne bo dovolj. Vaša rešitev, ki ste jo že nekajkrat predlagali, da bi naj kmete se ukrepali terminskih poslov, bors. Dobro, morda bi to bilo lahko zanimivo, vendar pa, naprimer, trg za hitro pokvarljive proizvode, to bo težko. Žitarice mi že gre, svežimi proizvodi pa to ne gre zato torej ta predlog ni dober. Vedno znova se nam ga predstavlja, vendar pa to ne bo prineslo rešite za veliko področje kmetijstva. Krepitev položaja proizvajalcev, to je dobro, tudi pri zadrugah. Naj spomnim, če ne bodo imeli moči, ne bo nič prineslo. Največja mlečna zadruga je izplačevala najslabšo ceno v kriznih časih. Torej, hm, vedno tudi ne pomaga to. Niso zadruge solidarne. Torej. Zato bi morali torej kmetje prevzeti več moči v zadrugah. In potem, seveda, pri mleku smo videli, da so bile omejitve takšne, da potem to tudi ni prineslo višle, više cene. Seveda, včasih bo potrebno regulirati trg in potem bomo imeli višjo ceno. Zato predlagam, da govorimo tudi o količinah, ne samo o cenah. Kako je pan posel Agiju? Hvala, gospod Agnjo. Hvala lepa, predsednik. Razpravljamo torej o delu te projektne skupine za medijske trge in Moram reči, da morda so se podali na določene poti, kamor ne bi smeli seči. Evropska unija nima pristojnosti, ko gre za trgovinsko komercialno pravo in nekatera priporočila v tem poročilu bi bilo potrebno dejansko uresničevati ravno na tem področju, ampak Evropska unija nima pristojnosti za to. Potem pa, ko gre za tudi vprašanje kapitala in izjem, to spet ne spada med pristojnosti unije in torej to, kar se se dogaja tole, ne bi smelo vplivati na ta področja. Potem imamo tudi neko, nek del, ki, o, ki govori o poročanju o cenah, ampak mislim, da je bilo že veliko storjeno na tem področju. Kmetje vedo, koliko dobrijo za jajca, za sladkorno peso, za žitarice in eh, torej na drugi strani pa eh, vsak bi eh, lahko tudi si ogledal cene v supermarketi, zato bi potrebovali nekaj več primerov o tem, kaj zaslezujejo ali želijo želijo vedeti, katere so cene, ki plačujejo supermarkete, vele blagovnice, ampak mislim, da že obstaja kar nekaj dela na tem področju in da že zelo o, uspešno in učinkovito poročamo o cenah. Torej, uh, imamo občutek, da uh, v Združeno kraljestvo uh, pač uh, se stvari že dobro urejajo in torej ne bi tega spreminjali. In mislim, da vsak bi moral pač uh, skrbeti za se. Potem pa uh, sem se čudil, da gospod Heisling je, um, pač je bil videti nasprota na nečemu in sicer imamo določene ukrepe, ki so se že zelo dobro iskali izkazali in da jih dejansko uh, terminski posli uh, delujejo, samo če pride do določenih špekulacij, ampak neko določeno miro špekulacij potrebujemo. Če pa se želimo lotiti tudi nestanovitnosti cen, potem obstaja to, kar imenujemo vertikalna integracija in če želimo, lahko imamo tudi ustrezne pogodbe, ki so uh, lahko uh, podpisane na ravni, uh, na vseh ravneh njih tudi jaz lahko to podpišem za svojo veleblagovnico, svojim supermarketom, zato da se zavarujem pred eh, recimo nevarnostjo, da cena jajca poskoči pretirano. Hvala lepa, gospod Vazon. Hvala lepa, predsednik komisara, kolegice in kolegi. Čestitam vam za določene vedika teh sklepov in sicer za to, da zagotovimo več fleksibilnosti držav članic za obladovanje tveganja. Na podoben način določene drugi sklepi za lotevanje neloj, z nelojalnimi, nepoštenimi praksami so tudi zanimivi. In uh, naj citiram tudi gospoda Sarmirja, liberalizacija mednarodnih trgov je lahko lahko eh, koristna samo, če eh, bomo uh, lahko eh, vzpostavili konkurenco med državami članicami, kjer je gospodarska raven primerljiva. Mislim, da je to bistvo vsega. Pomembno je torej, da opozorimo tudi na druge oblike nepoštenih poslovnih praks, praks, ki prihajajo iz tretjih držav, ki kot naprimer odprtje eh, evropskih trgov za tunizijsko olčno olje, kar je komisija uh, dovolila in to je močno prizadelo celotno panogo v Evropi. In isto velja tudi za določene druge proizvode, za, za, ki imajo pač možnost, da tretje države uvažajo v Evropsko unijo svoje izdelke, ki ne spoštujejo evropskih pravil. In eh, gre pa po drugi strani pa do protekcionističnih ukrepov. Drug vidik, ki je zelo uh, pomembno bil omenjen strani eh, gospoda Sadmirja, je uh, samo, samostojnost uh, torej evropskega kmetijstva. Po letu 2020 a, bi se to morali osredotočiti tudi na a, probleme, ki nastajajo zunaj Evropske unije, kar je povezano tudi z migracijskimi tokovi. Ali mislite, da bo lahko nova SKP tudi neko orodje za pomoč migrantom? To bi, lahko bil, a, bi se lahko spremenilo v sistem, ki bi bil popolnoma neobvredljiv. Hvala lepa. Dziękuję. Proszę Państwa, w tej chwili... Hvala lepa vsem za vaše pripombe. Zdaj pa bi prosil predsednika projektne skupine in komisarja, da odgovorita na zastavljena vprašanja, tako da bomo potem lahko nadaljevali. Zato bi zdaj predal besedo gospodu Giznu in gospodu komisarju, ki boste lahko odgovorila na pripombe, na komentarje in vprašanja, ki so bile postavljene. Najprej besedo predam komisarju. Hvala lepa, predsednik. Zahvaljujem se vsem za konstruktivne pripomba. In eh, torej naj se obrnem tudi na različne predstavnike organizacij, ki so tukaj zastopane dan danes in na številke, ki jih je podal eh, predsednik Kope, ki kažejo jasno to na probleme, s katerimi se spopadamo. In ravno zato smo tudi vzpostavili to projektno skupino za kmetijske trge, zato da se poglobimo v to, kaj so konkretni problemi in kako dejansko izgleda stališče in položaj kmetov z ozirom na celotno prehransko verigo tukaj gre za zmaševanje tudi eh, pravzaprav eh, zmaševanje marž, eh, ki jih lahko uživajo kmetje. Želimo torej spodbujati konkretno vlogo in uporabo organizacij proizvajalcev. Želimo spodbuditi preglednost trgov in ulogo organizacij proizvajalcev in to bomo storili tudi v naših priporočilih. Zato se bomo poglobili tudi v vidike, ki so povezani s konkurenčnostjo, kot je povedal gospod Dantan. Uh, februarja bom tu s kolegico komisarko za konkurenčnost, zato da gotovimo, kako lahko eh, bolje ukrepamo ravno tudi na kmetijskem področju. Torej, vsi govorniki so omenjali tako ali drugače različne vidike, torej namesto, da bi se odzival na posamezne, posamezne vprašanje, bi lahko eh, zajel celotni poudarek, ki ste ga izpostavili. Eh, opo, torej, poudarili sta na preglednost, na standardizacijo podatkov, na kakovost podatkov, na ceno kapitala in eh, dobro se zavedate eh, tega, da. Mm, s tem, da pač nismo zadovoljni s tem, kar uh, imamo že v uh, kmetijskih stebrih in to, kar se dogaja v različnih uh, komercialnih bankah. Stvari se sicer izboljšujejo v zadnje čase in to pozdravljam, pozdravljam te premike, ampak veliko več je treba še storiti. Gospod Penings je. Uh, poudaril vprašanje nestanovitnosti cen in eh, cene kapitala. Eh, pomembni koraki so bili storjeni v ZDA in zanimivo je, da ZDA uporabljajo znanje, ga, s katerim mi razpolagamo tu, mi pa eh, tega ne uresničujemo dovolj učinkovito. To bo treba popraviti pravočasno. V povezavi s tem, kar so povedali koordinatorji in poslanci, Moram povdariti, da smo pripravljeni sprejeti konkretne ukrepe, ampak tesno sodelujemo z GD Grau in eh, GD za konkurenčnost in celoten kolegi komisarjev je predan temu tukaj ne gre samo za lotevanje z vprašanji, ki nasajo na kmetijskem področju, ampak to je treba zajeti bolj celovito. E, Evropska unija je jasno izpovedala svoje stališče tu, spoštujem vaša stališča, ampak e, torej različni cenovni šoki, ki jih je omenil tudi gospod Karti, seveda e, ne moramo vnaprej napovedati prihodnosti, ampak imamo občutek, da stvari izboljšujejo na tistih področjih, kjer smo imeli imeli težave v zadnjih dveh letih in sicer na področju mlečnih izdelkov in svinjina. Obstajajo pa še vedno določeni pritiski in uh, tudi na, na ravni terena konkretno in um, to je povezano tudi z Brexitom, nedvomno, to bo imelo svoje posledice, zato moramo še dalje spremljati uh, vse te premike. In um, rekel bi, da um, točke, ki so bile izpostavljene v poročilu um, in uh, v glavnem imam občutek, da večinoma podpirate priporočila, ki izhajajo z, iz tega dokumenta in uh, vse to kaže na to, da strokovnjaki, ki smo jih zbrali, so opravili relativno dobro delo in oblikovali vsaj nek seznam ukrepov, o katerih lahko razmislimo v prihodnje za pri sprejemanju zakonodajnih zakonodajnih aktov. Eh, torej, mi smo eh, zaprosili vse generalne direktorate, da si to ogledajo, proučujejo in eh, pa potem izpostavijo, katere ukrepe bi lahko čim bolj učinkovito začeli uresničevati. Hvala. Predsednik, nekaj vprašanj za konec rad pa bi, da kolegica spregovori o terminskih poslih. Sedaj pa seveda še vprašanje mojega starišča. Da, seveda. S tem poročilom je sedaj žogica na strani komisije. Vendar pa tukaj vidimo podporo iz Evropskega parlamenta, različnih političnih skupin. To nam pomaga. Zato vam želimo povedati, da si želimo takih spodbud. Potem po vprašanju gospe Garcije. Med panožne organizacije Španija je strila več kot druge države. Zaenkrat na nizozemskem je sedaj že nekaj napredka, v Nemčiji je težko. Torej, nimamo še pravih primerov, ker bi take medpanožne organizacije vodile k uspehu, vendar pa pogubljamo. Odločno pogubljamo, organizacije proizvajalcev, da spostavijo take medpanočne organizacije. Tako bi potem lahko storili več, uredili trge, ki v tem trenutku niso tako urejene, kot bi morali biti. Torej, pozitiven signal to mora iziti iz držav članic. Potem pa konkurenčnost. Res je, imamo glede kmetijstva in glede za konkurenco, zato potrebujemo dialog. Mi pa si želimo, da bi to 15 odstotno mejo presegli. Samo spodbujamo lahko k temu, ker potem bodo torej lahko organizacije proizvajalcev bolje delovale. To želimo urediti za ta dialog potrebujemo torej neko varovalko. Sicer bo se predrago in prezahtevno. Same organizacije ne bodo mogle postoriti vsega. Kaj se terminskih trgov in upravljanja z tega ne tiče, bi se lahko kaj naučili od ZDA. To je res. Tu in tam smo želeli kaj tudi zajeti, morda bo kdo še kaj povedal o tem. Kaj pa se tiče argumenta gospoda Hojzlinga? Seveda, gospod Hojzling cena in količina, to je vedno vzajemen odnos, vendar pa kdo bo sedaj vplival na količino, ali bodo to organizacije, ali bo to država, mislimo, da bi morali kmetje biti tisti, ti so bliže temu, kot je politika ali kot država. In mislim, da je to tudi izkušnja iz mlečne krize. sedaj vidimo, po enem letu smo dosegli znaten napredek. In potem res je tudi vertikalna integracija. To je lahko nevarnost, to lahko ogrozi kmete tudi v njihovi neodvisni vlogi, če bodo preveč odvisni, vendar pa res pa je tudi, da potrebujemo dobavno verigo, mora biti kar se da pregledna in potrebujemo udeležbo kmetov pri tej verigi in ko bodo tudi lahko poželi sadove dodane vrednosti. In še zadnja točka, gospod Ljuezo, ne želimo si protekcionizma. Želimo si odprte trge in seveda hm, zakonodaja ni tu zato, da bi ogrozila reforma SKP. Želimo pa si podporo politike. Pani ekspert, bardzo proszę. Zdaj pa še strokovnjakinje. Izvolite, če bi želeli še kaj dodati. Nika Juhoš, Juhaš, bardzo proszę. Gospa Juhaš, izvolite. This one, okay, thanks. On market transparency. Glede preglednosti trga. Najprej povezavi stroški. stroški. Že tako ali tako so stroški za zbiranje podatkov zelo visoki. Ne gre za povečevanje stroškov, ampak gre za harmonizacijo zbiranja podatkov in zato, da se nekaj naučimo glede standardiziranja. Ne gre za več stroškov, ampak za bolj smiselno porabo sredstev. To si želimo. Pa še nekaj. Moramo spremeniti razloge za samo zbiranje podatkov. Podatke glede cen smo zbirali zaradi oblikovanja skupne kmetijske politike. Vendar pa se moramo vprašati, kaj so najpomembnejše informacije za kmete, za druge akterje v dobavni verigi. Študije kažejo, da je na primer na tretjem mestu dejavnik vremena. Take stvari so tudi pomembne. Osredotočiti se moramo na različne vidike z gledišča samih kmetov in to smo želeli vključiti v priporočila, ne pa kaj drugega. Hvala. Najlepša hvala. Komisar želeli bi se odzvati na to, kar povedal gospod Tuazu. Da, nekaj komentarju ste podali, kako je bilo v Tuniziji v smislu uvoza 30 tisoč ton v okviru trgovskega sporozuma za dve leti. Mislim, da smo zdaj na polovici te kvote. Le 19 tisoč ton smo zaenkrat prejeli. Tunizici niso preveč konkurenčni v smislu uvoza. Vse v razmerju do drugih sredozemskih držav. Tukaj ne gre torej za premik v smislu proizvodnje iz drugih držav članic Evropske unije. Potem pa še situacija v Afriki. Sprejeta je bila strateška odločitev glede tega, kako ne pomagamo Afriki, zato da bodo lahko kmetovali zase, ne pa da bomo v prihodnosti ustvarjali dodatne pritiske v obliki imigracije v Evropo. Na komisiji smo začeli izvajati zelo pomemben program, tudi na osnovi prispevkov za druge države kmetom, večinoma ženskam v Afriki, naj bi pomagali bolje kmetovati s pomočjo v obliki tehnologije, shrambe in pa inovacij, ki so potrebne za to, da bomo lahko zagotovili, da se nahrani vedno večje afriško prebivalstvo. To potrebujemo, sicer se bomo morali soočati z zelo resnimi migracijskimi težavami v prihodnosti. Imamo že nekatere ukrepe, za razvoj podeželja, kar daje državam članicam fleksibilnost v smislu dopolnevanja podeželskih programov, če želijo integrirati migrante iz različnih razlogov na lokalni ravni, skladno z prioritetami različnih regij in držav članic, no imajo zmožnost prilagoditi programe za razvoj podeželja, zato da lahko poskrbijo za nastanitev ali pa za druge storitve za druge migrante, ki prihajajo na določeno področje. Najlepša hvala. Zdaj pa nadaljujemo z razpravo s prispevki različnih poslancev. Minuto in pol imate na voljo, če pa bomo imeli še nekaj dodatnega časa, bomo znova predali besedo strokovnjakom. Gospod Des, ena minuta, minuta in pol, nič več. Ja, dank, hvala lepa. Predsednik, hvala lepa za upravljeno delo. 12 let sem že v parlamentu, 12 let že zahtevam, da sprememo zakonodajne ukrepe. Na kratko bom dejal, zdi se mi dobro, da imamo tudi 30 dni roke za plačilo, moramo pa tudi za meso, zelenjavo in mleko imeti temeljne določbe. Potem tudi ne smemo imeti sprememb za nazaj, to je dobro. Potem, da ne bo odrežbe pri stroških za obrešljevanje, to moramo kritizirati, imeti moramo neto cene, sestavljajo nepregledno. Te pristopine moramo prepovedati, mafijske pristopine se to je imenoval. Tudi ne smemo imeti potem storniranje v zadnjem trenutku lahko pokvarljivih proizvodov in potem še v interesu manjših kmetov in zadrug. Na področju malo prodaje moramo zagotoviti više cene za kmete. Za cigarete imamo tudi napisano, da škodujejo zdravju. Tukaj bi lahko tudi sedaj imeli nekako zagotovitev, razdeli, eh, zagotovitev razdelitve dobička 50-50 proizvajalci in malo prodaja. Morda bi kaj takega lahko označili. Sicer potrošniki spet ne opazijo, če se zamenja kmeta, naprimer, dobavitele. In potem certifikacija imenu naše skupine bo podal predlog na to temo. Hvala lepa. Pani posel Delaje. Najlepša hvala, gospod Delaje. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod komisar, spoštovani kolegi in kolegice. Najprej se zahvaljujem delovni skupini komisije za to poročilo in sklepe. Prav tako se zahvaljujem za to, kar ste upravili tekom vašega dela, še posebej glede na to, da sem bila poročevalka, glede učinka SKP v smislu nestanovitnosti cen. Z veliko večino je bilo to poročilo sprejeto prejšnji mesec in mislim, da smo v našem poročilu prišli do podobnih sklepov. Osvetili smo različne problematike z drugih vidikov in nagovarjali k pomembnim ukrepom. Boljši položaj za kmete, večja transparentnost trga, boljše upravljanje in obvladovanje tvegan, učinkoviti boj proti nepravični tržni praksi, pregled konkurenčne zakonodaje in še posebej 40. člen, ki ga moramo spoštovati. Kmetijstvo moramo obravnavati kot specifičen sektor ekonomije. Želeli bi povdariti, kako zelo pomembno je tudi sklepanje pogodb, ki bo zagotovilo boljše ravnovesje med različnimi akteri v prehranjevalni verigi model medsektorskih organizacij zelo pomemben, če želimo zagotoviti boljši način sklepanja pogodb. Prišli smo do istih priporočil in do enakih stališč in to je prav gotovo pozitivno, glede na to, kakšna naj bi bila prihodna skupna kmetijska politika. Pričakujemo tudi vaše konkretne predloge. In vam, spoštovani gospod komisar, bi želela povedati, da moramo še naprej dobro sodelovati pri skupni kmetijski politiki tudi v prihodnosti. Hvala. Sonce, že grupa zadanjeva zapoznala še. Mislim, da je delovna skupina prebrala vaše poročilo o tem zelo pomembnem vprašanju. Gospa Magedis, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vsem, ki ste že govorili eno pripombo imam, ne bom veliko govorila o nepravičnih tržnih praksah. Le nekaj bi želel povedati. Gospod komisar, zelo previdni ste glede tega, kako delate in zanima me zakaj. Pravite, da se moramo podrejati generalnemu direktoratu za konkurenčnost in za notranji trg, vendar pa ali vam pomaga predtem tudi direktorat za okolje, tukaj gre namreč za zagotavljanje trajnostne dobavne verige. Gre namreč za okoljsko vzdržnost. Ali bi lahko spregovorili o tem? Potem pa me zanima tudi, kako ne bi bilo s prihodnostjo skupne kmetijske politike. Veliko odstavkov imamo 190, 193 in tako dalje, ki so zelo podrobni vsebinsko gledano. In zanima me, kakšno je vaše stališče glede predlogo za prihodnjo skupno kmetijsko politiko. Jasno je, da avtori predlagajo, da bi se morali oddaliti od neposrednih plačil v trenutni obliki in uvesti druge tržne ukrepe ki ne bi jih nadomestili. Zanima me, ali bi vi to podprli in ali bi želeli to tudi. Na nek način razvijati. Najlepša hvala, gospa Magines je predstavila tudi stališče, mnenje o nepravičnih tržnih praksah, prav gotovo se tega zaveda delovna skupina. Gospa Kosengra. Ja, hvala lepa. Mislim, da smo intenzivno čakali na to, da bomo dobili rezultate in gospodu Gizno lahko dam samo prav, da vsi si želimo seveda moč trgov, vendar pa to, kar vidimo sedaj, je moč monopolov. In prav malo trgovinskih verik je po Evropi, ki so močne, potem pa imamo milijone kmetov, ki so razdobljeni in ne dobijo nič. Težava, ki jo vidimo povsod, na severu, jugu, vzhodu, zahodu, je, da družinska kmečka podjetja so pod takim, pritiskom, da so že kar ogrožena. Vedno več je tudi zahtev za dobro počutje živali in tako dalje, skoraj v neskončno že to gre in potem seveda skoraj da ne more več doseči dobička prek cen. Veliko je neravnovesi, veliko je manjkajočih ukrepov in to tukaj lahko vidimo. Zato morda še vprašanje za vas, gospod komisar ali ne bi bilo morda dobro imeti konkretni časovni razpored za izvedbo ukrepov. Slišimo prostovoljnost prostovoljne samozaveze, prostovoljne ukrepe, vedno znova se ponavljate in veliko krat, tisočkrat smo tukaj že govorili o tem. Eksplicitno pa ste v delovnem programu komisije že napovedali v konkretne korake, kar se tiče preglednosti trgov, kar se tiče pogodbenih praks, kar se tiče nepoštenih trgovinskih praks, kar se tiče konkurenčnosti. Morda bi lahko tukaj podali kakšno zakonodajno pobudo še letos. Pa ga sijam. Sí, gracias. Eh, quiero desearle al comisario y a todos ustedes un feliz año. Najlepša hvala. Gospodu komisarju in tudi vsem ostalim bi želela zaželeti srečno 2017 predlog za novo SKP naj bi se začel oblikovati letos. Letošnje leto bo torej zelo dobro za vse nas in tudi za kmetijski sektor. Enako velja tudi za reformo skupne kmetijske politike ter sistem obvladovanja tvegen, ki je osnovan na prihodnem sistemu. S temi mehanizmi naj bi dopolnili, ne pa nadomestili obstoječe sisteme ti sistemi morajo biti skladni s sistemi, ki obstajajo na nacionalni ravni. Ni dobro, da spreminjamo stvari, ki dobro delujejo. Prav tako me zanima, kaj pravi observatori za cene za mleko in mleko svinino ali bi to lahko razširili tudi na druge sektore, naprimer sadje in zelenjavo. Cene so nestanovitne in to vodi v precejšno negotovost. Gre za številne pritiske od zunaj. Nekatere bolezni prihajajo iz tretjih držav, naprimer. Pa še zadnje pripombe, ali naj bi dobili tudi evropski predlog glede prehrambene verige, Nekaj podobnega imamo v Španiji in predvidevamo tudi sankcije ter kazni za tiste, ki izvajo nepravično tržno prakso vzdolž dobavne verige. Tudi to me zanima. Hvala. Najlepša hvala. Zahvaljujem se komisarju, pravi gospa Pirik. In velim čestitam vsem, ki ste sodelovali pri oblikovanju teh priporočil. Naši kmetje morajo dobiti boljši dostop do Junkerjevega naložbenega sklada. To je trenutno velika težava. Veliko imamo na voljo sredstev, kmetije pa se soočajo z zelo hudimi stroški, obenem pa nimajo ustreznega dostopa do financiranja. Na to pa še dobana veriga, Zanima me, ali se bo lahko komet vključeval v dobavno vrego glede na to, ki se nahaja njegovo zemljišče v Avstriji, v Nemčiji, kjerkoli že. Kmet mora obdržati določeno mero moči. To je namreč cilj, ki ga želimo doseči znotraj tega mehanizma. Je to res ali ne? Najlepša hvala, gospod Bogaj minute. Dziękuję za și eu tuturor la mulți ani. Mă bucur foarte mult că discutăm asta. Najlepša hvala vsem želim srečno novo leto. Govorimo o krepitvi položaja kmetov v dobavni verigi. Pozdravljam sklepe in priporočila, ki izhajajo iz tega poročila. Nekatere že poznam. Bilo pa dobro, da bi imeli tudi jasno časovnico za izvajanje nekaterih ukrepov iz teh priporočil. Želel bi vas upozoriti na realnost, katero se soočamo pri nas. V Romuniji smo sprejeli zakonodajni svežen, s katerim smo želeli ukrepiti položaj kmetov v dobavni verigi. Od supermarketov smo naprimer zahtevali, da nakupujejo lokalno, čim bliže, kar bo seveda pomenilo določeno prednost tako za potrošnika kot za proizvajalce. In vendar, znotraj dobavne verige ni prišlo do pozitivne reakcije. In komisija nam je že grozila z postopkom ugotavljanja kršitev pred Evropskim sodiščem. In to je nenavadno, glede na to, da se podobne stvari dogajajo tudi v drugih državah članicah. Ko ima neka država članica drugačno stališče, jo treba kaznovati. To je paradoksalno. Biti moramo iskreni glede tega, kako naj bi zagotovili izboljšanje položaja kmetov v dobavljeni vrigi. Potrebujemo predloge, ki bodo koristni za kmeta. Ja, Hvala lepa. Delo projektne skupine se mi zdi res zanimivo in upam, da bomo sedaj imeli tudi načrt, politični načrt za izvajanje. To seveda ni bila naloga projektne skupine. To sedaj potrebujemo, sicer tvegamo, da pa vse skupaj spet obtičalo v predalo in tega si gotovo ne želimo. Imam pa konkretno vprašanje. Konkurenčna pravila, o tem smo že veliko krat govorili danes, igrajo ključno vlogo pri tem vprašanju. Danes imamo v skupni kmetijski politiki več pristopov, ker skušamo krepiti ponudbo v področje, naprimer za sade in zelenjavo kjer imamo konkreten pristop, kako kmetije lahko združujejo investicije. In potem drugi primer, drugi pristop, ureditev za mlečni svežen, ko se lahko konzorci dogovorijo, kar se tiče količine proizvedenega mleka pri določenih proizvodih koliko si je projektna skupina konkretno ogledala ta področja in tudi te sisteme. Ali ne bi morda to lahko razširili tudi na druge proizvode? Mislim, da bi potem lahko našli še kak zanimiv pristop. Hvala. Gospod Hojbuš. Hvala lepa. Gospod Gisen. Še enkrat ste opozorili na to, da želite urejanje prepustiti trgom. Vendar pa kriza je jasno pokazala, kdo in kako mora plačati. Veliko mlečnih kmetij smo izgubili, ker smo to predolgo prepuščali trgu. Mimo grede, sedaj so tudi v Nemčiji take razmere, da vidimo, da so strukture bile napačne. Preveč kmetov je odnehalo in sedaj ni dovolj mleka. Torej, če bomo vse prepustili trgu, se mi to zdi slaba odločitev. To tudi ni preveč dobra politika. Med krizo smo videli tudi, da celo v Franciji, kjer je veliko pogodb, niso bili pokriti stroški kmetov. Torej, če pri preglednosti in pri vsem, kar počnemo, ne upoštevamo proizvodnih stroškov kmetov, potem vse skupaj sploh nima prave vrednosti. In potem, kako se pogajamo med sabo, kot kmetje moramo biti enakovredni. Imamo pa regije v Evropi, tudi v Nemčiji, kjer si mlični kmetje ne morejo sploh več izbirati svojih sodelavcev ali svojih odjemateljev, ker jih je premalo. In dokler bo tako, dokler bodo tako meni in bodo imeli premalo podpore, ne bo zdržane, potem ne bomo imeli tudi nepoštene konkurence. Uh, Neuchel. Ponojhl. Hvala lepa. Srečno novo leto tudi z moje strani. To je zelo pomembna tema za kmetijstvo najpomembnejša tema. Pred kratkim sem bila v Afriki na konferenci in slišali smo, trgovina je vojna. Če bo trgovina vojna, seveda tega ne želim storiti, vendar pa če to označimo tako, potem moramo vedeti, da mora biti naša politična naloga obema partnerjema dati enako orože. V tem trenutku so pogoji neenaki. Porizvajalec in malo podaja, tukaj je neenakost. Gospod Gizn, po eni strani se govori o trgu, ki ne deluje, o pravilih, ki jih potrebujemo, drugem, po drugi strani pa govorimo o upravljanju stveganji. Želela bi si, da bi oba faktorja jasno ločevali, kaj ti upravljanje stveganji, politično želeni, želeno upravljanje stveganji, ne sme pomeniti pove trgu. To, pomembno takrat, ko prihaja do dranskih nesreč ali do političnih razmer, kot je v tem trenutku z Rusijo, ne pa zato, da bi izravnali pomankljiv trg. Torej, po eni strani imamo delovanje trga, ki mora delovati, morata oba udeleženca imeti enako orože, po drugi strani pa moramo imeti možnosti upravljati s tveganji, ko je to potrebno, vendar pa ta tvegana ne morejo nadomestiti delujočega trga. Morda še tukaj nekaj besed z vaše strani, kajti v parlamentu se to včasih meša, se mi zdi. A kdo to broj ima vyprodukovač? Kovač. Um, I think we're meant to produce it. That's our job. Uh, and if we don't... Gospod Flanagan, mislim, da bomo poskrbeti za ustvarjanje drugih mest, sicer bodo kmetje nas pozabili. Uh, kot član GUE NGL levičarske skupine se mi zdi čudno, da moram zastaviti vprašanje, zakaj kmete nimajo dostopa do financiranja v samem izhodišču. Kmete bi imeli dober dostop do financiranja, če bi ustvarjali dobiček in potem ljudje, ki imajo sredstva, ne bi imeli meh težav s tem, da to posojajo. Namesto, da ustvarjamo umete situacije, kjer lahko kmete dobijo finance v situaciji, kjer ne ustvarjajo dobička, moramo nekaj spremeniti glede dejstva, da dejansko ne ustvarjajo dobička in jasno je, katero orožje moramo uporabiti. Proizvajalci morajo delovati v okviru enakih pravičnih pogojev, morajo biti na isti ravni kot tovarne in supermarketi. To je odgovor. Vendar pa je bistveno vprašanje, ali obstaja politična volja, da se to stori, da se to izvaja. Če ne, potem mislim, da bo najpomembnejši del te verige uničen. Dobra novica, in to moram ponoviti, da je še nekaj dobička v živili, v hrani, vendar pa ta dobiček ne prihaja v prave roke. Denar torej imamo na voljo, moramo ga zdaj ponovno preusmeriti na primarne proizvajalce. Tako le. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko skrbi je v tem sektorju tako je tudi na finskem, veliko več je. zasebnega označevanja, tudi v mlečnem sektorju, naprimer. In eden od promotorjev za take oznake se je javno pretoževal, da ni dovolj inovacij v živilskem sektorju. Ali ste se znotraj delovne skupine pogovarjali o teveganjih za živilski sektor na področju zasebnih oznak? Mislim, da morajo za druge živilski sektor in drugi se soočati z zelo velikimi težavami, če bo prihajalo do težav na tem področju. Obstaja tudi velika potreba za evropski okvir za dobavno verigo. Ali bi lahko predstavili morebitne ekonomske učinke, ki bi jih lahko nepravične držne, tržne prakse imele na kmetijski sektor? Kateri sektori znotraj dobavne verige bi se najbolj izboljšali na osnovi te okvirne zakonodaje. In kaj je gospodarski učinek, ki bi ga lahko videli na ravni kmetij? Hvala. Manj Ja, Gizen, vielen herzlichen Dank. Hvala lepa, gospod Gizen, hvala lepa za to poročilo projektne skupine. Za me je zelo pomembno, da ste podali konkretne predloge. Lastna odgovornost in upravljanje s tveganjem, to za me ni protislovje gospod Neufeld tam prav. Če trg ne deluje, seveda ne moramo tega potem rešiti z upravljanjem stvegani. Delno zavarovanje je to. Seveda se pa postavi vprašanje, kje dobiti denar. Sem pa popolnoma proti temu, da bi iz prvega stebra sedaj namenjali sredstva drugam, kajti tam to deluje. Terminski posli pa so, po moje, nekaj, kar lahko izkoristijo zgolj mlekarne. Kajti kmeti, ostali kmeti tega ne morejo. Ko pa smo pri organizacijah proizvajalcev, kar se tiče dopavnih rokov, cene, količin, kakovosti, potem je zame vedno pomembno, da imamo na krovo tudi kmete. Kot izstop iz mlečne kvote, tukaj sem se kar nekaj naučila in moram reči, da kmete še niso razumeli, da so podjetniki na trgu in morajo bolje delovati. In potem konec koncev potrebujemo načrtovanje za naše kmete in tukaj moramo potem upoštevati tudi nacionalne načrte. Vsi pa si seveda želimo eno, da bi podeželje okrepili, jih podpirali in ohranili družinske kmetije. Zato pozivamo k temu komisijo, pa tudi mi moramo upraviti našo domačo nalogo in te predloge tudi podati. Ja, äh, Hvala lepa za poročilo projektne skupine. Ima pa prošnjo in dve vprašanje. Prošnja za komisarja, kot so kolegi že dejali. Sedaj moramo izkoristiti zagon iz teh predlogov in pripraviti zakonodajo. Sicer bomo sicer imeli dobro poročilo, potem pa ne bo nič sledilo. Gre torej za vzročne pogodbe, gre za obvezojoče poročene ocene, gre za to, da krepimo organizacijo proizvajalcev, glede konkurenčnosti, vendar pa potrebujemo zakonodajo. In tukaj pač bomo morali to storiti in se soočiti s konkurenčnostjo. Naprimer. Če potrebujete pomoč, jo boste dobili. To bi lahko bil seznam, kaj potrebujemo postoriti letos. Potem pa dve vprašanje. Intervencije. Po mojem mnenju so trenutni mehanizmi za intervencije preokorni in prepočasni. Mislim, da moramo to pospešiti. Imate kakšno zamisel, kako bi lahko bili hitrejši? Kajti sedaj smo prepočasni. Potem drugič, ko nič več ne pomaga, bi lahko rekli, da bi lahko razvili nove mehanizme sisteme certificiranja. In potem bi kmetje bili obvezani izpolniti različne zadeve, odgovoriti na različne vprašanja. V tem trenutku pa kmetje pravijo, hm, morda bom to storil, zaenkrat pa še ne. In to so zahteve, ki jih postavljajo trgovske verige. Tako se tudi izkrivlja konkurenco. Bi bilo možno to ustaviti? Bueno, yo no quería intervenir de nuevo. Sem želela ponovno spregovoriti eh, v tej razpravi, ampak eh, moram nekaj povedati z tem, z tem, kar je povedal komisar Hogan. Moram se absolutno odzvati na to. Tudi rekli ste, da konec koncev uh, iz Tunizije ni, bil, ni bilo uvoženo toliko oljčnega olja, kot je bilo predvideno prvotno in torej iz tega ni nastal pravi problem. Ampak uh, potem, ko smo se pogovarjali tudi o ukrepih, ki smo jih sprejeli za, Afrika, za Afriko, s katerim se sicer soglaša, ampak uh, ne moram pa sprejeti uh, in to je povezano tudi z vprašanjem, ki ga želim zastaviti, je naslednje. Um, tisti, ki delujemo za to, da izboljšamo kmetijstvo v Evropi, ne nasprotujemo sporazumom s tretjimi državami, z Afriko in tako dalje, to o splošnem načelno, ampak ko se ne spoštuje istih pogojev, ki jih imamo v Evropi, potem konkurenca ni več lojalna kajti mi imamo tu določena merila za kakovost, za varnost, za uh, higieno, za uh, tudi zdravstvene vidike, ki so zelo strogi, veliko strožji v primerjavi s določenimi tretjimi državami in torej eh, problem niso pomaranče iz eh, Afrike oziroma olčno olje iz eh, Tunizije, ampak problem je v tem, da se ti proizvodi ne pridelujejo po istih pogojih. Ne gre za to, da Evropsko kmetijstvo ne želi pomagati Afriki, ampak ne želi ustvarjati nelojalne konkurence usled različnih prvotnih pogojev. Gospod Peter, izvolite preporuke radne skupine nadopunjene sa... Najlepša hvala. Pozdravljamo priporočila delovne skupine pred nami. To so priporočila, ki bi lahko pomagala kmetom in predvsem okrepila položaj kmetov. Če ne bomo pazili na naše kmete, ne vem, kdo bo za to poskrbel ne moremo pustiti, da stvari ostanejo takšne, kot so. Prehrambljena samozadostnost je prav gotovo strateško vprašanje vsake države članice. Kmetje seveda niso poslovneži, to so ljudje, ki ohranjajo tradicijo posameznih držav članic in zato moramo spoštovati zakonodajo, ki je že v veljavi. Imam pa priporočilo, da naj bi vse države članice se odzivale v 30 dnevih. In na osnovi te razprave očitno se to ne spoštuje. Kljub temu bi povdarjali, da obstajajo precejšnje razlike tudi v smislu kakovosti kmetijskih proizvodov, ki se dajo na trg. Gre za razliko med starimi in novimi državami članicami. To vodi v diskriminacijo in to ni skladno z obstoječo direktivo. Dan danes obstaja zelo veliko primerov nepravične tržne prakse, to gotovo lahko rečemo, proizvajalci kršijo pogodbe, prav tako škodijo dobavni verigi in to je seveda prepovedano. Zato na evropski ravni potrebujemo jasna pravila, na osnovi katerih bi lahko odpravili vsako obliko nepravične tržne in nelojalne prakse. Spoštovani gospod komisar, moramo spremeniti tudi določbe za mlade kmete. Tukaj ne govorim o mladih hrvaških kmetih, ampak tudi o vseh drugih mladih evropskih kmetih, ki pravijo, da ne morejo več delati pod takimi pogoji. Zgošanja pani in panov poslov, poprošim. Najlepša hvala. Zdaj pa lahko prisluhnemo še predstavnikom Irskega kmetijskega združenja. Kje so naši gosti? Oh, ok, pristav. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi jaz pozdravljam zaveze komisarja Hogana v smislu izvajanja priporočil iz tega poročila in mislim, da bi morala komisija čimprej predstaviti tudi časovnico za to. Poročilo vseboje zelo pomembna priporočila glede povečane transparentnosti, določanja cen, pa tudi nekatere priporočila za okrepitev položaja kmetov v dobavni verigi. Komisija želi uvesti obvezno poročanje za sade zelenjavo, mlečne izdelke in meso zato da bi zagotovili tudi zanesljive informacije in podatke, kar je zelo pomembno na poti od kmetij do potrošnikov. Prav tako mislim, da moramo zatiti neodvisno izvajanje zakonodaje na nacionalni ravni, potrebujemo pa nove predloge strani Evropske unije za boj proti nepravični tržni praksi. Na Irskem imamo zakonodajo, ki je bila uvedena lani, vendar pa prihaja do veliko ovir zaradi nizko cenovnega prodajanja. Prav tako je treba skrbeti, da bomo sprožili ustrezne preiskave, da se bo zagotovilo spoštovanje zakonodaje in da bomo predvideli tudi sankcije v primeru nespoštovanja zakonodaje. Kmetje potrebujemo določene zaveze za to, da se bodo res izvajala ta priporočila, tako da si bomo zagotovili ustrezen delež marža v Evropski uniji približno 21 milijonov kmetov proizvaja hrano za približno 500 milijonov potrošnikov, vendar pa se ta hrana prodaja preko 110 približno zelo koncentriranih prodajnih mest. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa še predstavniki. Eurokomerca. Tudi vi ste z nami. V opisni obliki so nas obvestili, da bodo z nami predstavniki Eurokomerca. Imate besedo, izvolite. Prošen. This way. thank, thank you, Chairman. Uh, Christelle Berg from Europe. Najlepše. Hvala. Sem predstavnica Eurokomerca. Združenja za malo prodajo na ravni Evropske unije. Ta obravnava je bila zelo zanimiva. Prisluhnili smo številim zelo pozitivnim stališčem. Čestitam tudi posebni delovni skupini za priporočila. Strenjamo se s številnimi predlogi. Ne moramo pa se strenjati za eni poglavni, sicer poglavni glede nepravične tržne prakse. Ne razumemo, zakaj se osredotočamo na tržne prakse in zakaj bi morala Evropa na svoji ravni to urejati. Strinjamo se glede pomembnejših vprašanj, vključenih v priporočila. Potrebujemo kmete, ki bodo imeli večjo pogajalsko moč, potrebujemo bolj kakovostno proizvodnjo, više standarde, Lahko sledimo tudi preporočilom glede sklepanja pogodb, glede obvladovanja tvegan, tako da se bomo soočali z nevarnimi gospodarskimi situacijami. Prav gotovo se lahko strinjamo tudi z določeno stopnjo večje tržne transparentnosti. Moramo obrazložiti, kaj se zgodi na poti od kmetije do maloprodaje. Prav gotovo smo šokirani glede zneskov, ki smo jih slišali, prav gotovo je to nekaj, kar kaže na nepravično distribucijo. Moramo pa se vprašati, odkje bomo dobili dodano vrednost, kako bodo med seboj sodelovali različni sektori in kako lahko sodelujejo tako, da bodo dosegali tudi zahteve potrošnikov, torej kakovostni proizvodi po ustreznih cenah. To potrebujejo prodajalci, da potrošnikom lahko ponudijo to, to kar si želijo urejanje tržnih praks kmetov ne bo zaščitilo pred nestanovitnimi cenami. To, kar pravite poročilo o praksi, se nam zdi skrbljujoče. Tukaj gre predvsem za odnos med maloprodajalci, ne vključuje pa to samih kmetov. Mislim, da bi morali razmišljati tudi o ustrezni zakonodaji. Malo prodajalci, njihova situacija se ureja na nacionalni ravni. Govorili smo o deležu 80 odstotkov in menimo, da tukaj ne obstaja nobena čezmejna problematika, ki bi jo lahko na evropski ravni bolje reševali kot na ravni posameznih držav članic. Mislim, da minimalna evropska zakonodaja ne bo zagotovila bolj pravičnih pogojev. Skrbi pa nas, da bi lahko države članice na osnovi birokracije ustvarili celo bolj fragmentiran trg. Spodbujamo k razpravi, ki se osredotoča na glavno problematiko. Podpiramo vzpostavitev ustreznega dialoga na nacionalni ravni. Tudi medsektorske organizacije so pomemben korak naprej, kjer pač obstajajo. Lahko pa obstajajo tudi druge oblike sodelovanja. Ta dialog potrebujemo zato, da bomo zagotovili boljše povezave med potrošnikom in proizvajalcem, obenem pa spodbudili večjo kakovost in pa uvedbo inovacij. Hvala. Ja, bi na pani Najlepša hvala. Zelo sem si želel prisluhniti tudi stališču prodajalcev. Dialog je pomemben. Ne moramo imeti skupne zakonodaje, če ne bomo imeli dobrega dialoga. Ne moramo priti do konsenza. Dialog mora biti seveda osnovan tudi na argumentih. In seveda vas bomo prosili tudi za pisne prispevke in pripombe ki jih bomo upoštevali v tej razpravi. Moramo se imati resno. Nobenega smisla ni v tem, da prepričujemo vse, ki smo že prepričani. Tako ne bomo dosegli napredka. Še vedno imamo na voljo nekaj časa, zato lahko poprosimo strokovnjake za nekaj končnih pripomb. Ne gospod Des bi se želel oglasiti še za eno minuto, potem pa še strokovnjaki po dve minuti. Gospod Desna, prezvolite. Ja, dank, Hvala lepa, predsednik. Naj opozorim, da smo v parlamentu skupaj s svetom in komisijo že enkrat precej posegli na trg, ko koncerni niso bili pripravljeni odpraviti pristojbin za mobilno gostovanje, roaming takrat smo posredovali. To je samo primer. In tako lahko opogumimo komisarja, dragi Hogan, potrebno bo pripraviti zakonodajo, zato da bi v teh težkih razmerah pomagali kmetom, ki se soočajo z velikimi trgovinskimi koncerni. Potrebno bo pripraviti zakonodajo in ustvariti jasna pravila, tako kot smo storili tudi z roamingom. Martin, bardzo proszę. Yes, thank you very much for... Gospod Martin Merrill, izvolite. Najlepša hvala za zanimanje, ki ste ga izrazili v okviru te razprave, pa tudi za vse pozitivne pripombe, s katerimi ste podprli evropske kmete. To me veseli, to kaže na to, da vas prav gotovo zanima to, da bi poskrbeli za evropske kmete, za njihovo obstoj in življenjske standarde. Želel bi povdariti, da je zelo pomembno, da pri nekaterih vprašanjih sodelujemo z zakonodajalci, je pa obenem tudi zelo pomembno to, kar sem že omenil, in sicer, da spodbudimo kmete k temu, da začnejo bolje sodelovati, da so bolj pripravljeni, da so bolj pripravljeni, na učinkovit način delati skupaj, seveda jim lahko pomagamo polagati tlakoce na tej poti, je pa to včasih težavno. Včasih se je treba soočati z nekaterimi izzivi. Gre pa pogosto tudi za določeno mero razumevanja. Pomembno je, da zagotovimo sodelovanje s kmeti. In na kopiji in gočiki bomo seveda storili vse, kar bomo lahko, potrebujemo pa tudi podporo političnega sistema. Hvala. Danke, danke, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, predsednik. Ne, da bi se ponavljal. Prosim, da se ta razprava vodi naprej še intenzivno, vključujoč predlogi projektne skupine. Upam, da ne bo novih uvir, zato da bi dosegli napredek, kjer bi lahko postali dejavni na evropski ravni in bi lahko sledili nacionalnim razpravam. Potrebujemo več preglednosti, to je jasno. Potrebujemo določene proizvodne standarde, ustrezne cene gre za varnost oskrbe. In če bomo imeli jasno stališče kmetov na tej poti, bo to dobro. Smo pa doživeli tudi, seveda, trenutke, ko je dejansko mleko v nekaterih regijah v trgovini bilo najcenejše živilo, najcenejša pijača. Gledamo po litrih. Zato torej moramo razmisliti, kako bi lahko zagotovili to, da stvari izboljšamo, da ne bi govorili samo torej o upravljeno stveganji, da bi torej si, da bi malo pomislili, katere instrumente že imamo in kako delujejo, kako bi jih lahko bolje uporabili ali pa, če pomislim še malo širše, da bi imeli tudi bolj prožno orodja. Če bi torej imeli zelo dobro letino, potem bi imeli nižje cene, ni, niže cene in potem bi proizvajali več biogoriv. To bi bila učinkovita ovira za to, da ne bi cene preveč upadle. In to bi zelo pomagalo kmetom. Hvala lepa za vabilo in za pozornost. Thank you. <clears throat> Thank you. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj, najprej odgovorim gospodu Agnovu, do, do prijatelju gospodu Agnovu. Hvala lepa, da ste izpostavili dejstvo, da smo v Združenem kraljestvu imeli veliko srečo, da imamo petletno oprostite za davek in to bo zelo pomagalo kmetom. Imamo sedaj tudi ombudsmana. Pred dvema letoma smo ga dobili za dobavno verigo in sedaj je več enakosti med nami in trgovci. Želi bi, se, bi si, da bi imel še več pristojnosti, vendar pa mislim, da smo dosegli že dobre rezultate. Potem torej gospod Egno, da imamo odlične preiskovalne novinarje, vendar pa če dobana veriga ne bo strezno delovala, potem potrebujemo zaupanje v cene, ne pa samo v novinarje. In izjez vse nas je, kako bi kot kmeti dobili večji delež od končne cene v trgovinah. Vemo, kakšen je pritisk na kmete v zadnjih letih, kako bi se lahko ukrepili. Resnično mislim, da bi potrebovali več pooblastil, več moči, zato pa bomo morali sodelovati in spostaviti zaupanje, ki ga potrebujemo. Zato pa potrebujemo aktualne podatke. Veliko podatkov, ki je na voljo sedaj, je zastarelih. V mlečni krizi v zadnjih dveh letih smo imeli velikanske premike na trgu mleka in potrebujemo torej aktualizirane informacije. Ne zgolj v trenutku, ko se proizvaja iz surovine. Torej, potrebujemo zaupanje in imamo predstavnike kmetov, ki bodo enakovredni malo prodaji trgovinam. In potem bomo to zaupanje povrnili in to bo potem pomenilo pošteno dobavno verigo. To smo videli v Združenem kraljestvu. Nekatere kmete, ki so skupinah oblikovali cene, so ocenevali stroške proizvodnje, niso trpeli enakega potiska kot nekateri drugi. Podpiram terminske posle. Na področju žitaric to zelo dobro deluje v zadnjih nekaj letih, vendar pa spet, če bi imeli terminske posle pri mleku, ali pri MES-u, potem potrebujemo likvidnost. Kako bomo pa dosegli to likvidnost tako, da bomo zgradili zaupanje? Kako bomo pridobili zaupanje? Tako, da bomo imeli aktualizirane podatke, ko bodo ljudje verjeli v preglednost. In ti aktualizirani podatki so potrebni. In to bo potem. To bo potem potrebna odločitev komisije, ki jo lahko komisija spreme takoj. In potem bi lahko sledilo še veliko drugih korakov. Hvala teh. Hvala lepa. Še profesor Penings, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za ta zelo zanimiv dogodek. Veliko sem se danes naučil. Samo ena pripomba. Zelo zanimivo se mi je zdelo, ko sem slišal enega od poslancev glede upravljanja stveganja, ali je to rešitev za možno neravnovesje obih partnerjev. Da, morda lahko delno odigra svojo vlogo, vendar pa ne bo kar odpravilo neravnovesje v verigi. In zelo dobro je bilo, ko smo slišali, da je potrebno to ločiti. In potem, čisto na kratko, v Evropi imamo odlične raziskovalne zmožnosti in študije o pravilnost tvegeni kako bi imeli finančno vzdržene kmetije. ZDA izkoriščajo naše institute po Evropi za to, vendar pa potem, ko dobijo te informacije, morajo to hitro odejaniti na ravni kmetij. Komisija pa pravi, da gospod komisar pa pravi, da me morda ne razume prav dobro. Sveda, lahko pa se pogovorimo o kavi, kako potekajo stvari v ZDA, morda bi si tudi z tega vidika lahko ogledali zadeve, razširjene informacije in bi potem zmogljivost raziskovalnih centrov približali kmetom, tako da bi potem kmete v EU bili dejansko konkurenčni in bi bili tudi konkurenčni pod enakimi pogoji in bi jih spodbudili k izgradnji te infrastrukture. Hvala lepa še enkrat. Dziękujemy, tylko če pan profesor. Hvala lepa. Gospod profesor, kar se tiče te kave, kaj ne vidite, koliko oseb je tukaj? Dobro. Sedaj pa. Gospod predsednik, potem pa ostali. Prosim za sklepne besede. Gospod predsednik, prosim. Hvala lepa. Tri točke bi rad omenil. Ni veliko časa. Jasno je. Tudi v projektni skupini smo se bili enotni, da imamo dva elementa, seveda upravljanje s tveganji in trg, ki ne deluje. Tega ne smemo mešati. Lahko pa seveda jo malo povežemo. To pa je Res, zato je potrebna posebna pozornost za boje. To je bil nesporazum, ki sem ga želel pojasniti. Potem ste me vprašali, ali smo pripravili kakšno študijo o trgovinskih verigah. Ne, tega nismo storili, vendar pa veliko je bilo udeležencev na trgu, ki so spregovorili o različnih izkušnjah s trgovinskimi verigami. Niso bile vse negativne. Če sem ekskluzivni dobavitelj velike trgovinske verige, potem sem preskrbljen potem sem močan partner tudi za kmete. Torej, ne smemo kar tako razširjati sovražnih podob. Kar se tiče certificiranja, gospod Jar, strinjam se. To je velikanska tema. Certificiranje zrcali družbeno kakovost, varnost proizvodov. Če pa bom s temi ukrepi dosegel, da bom ukrepil svojo pozicijo kot dobavitelj in bo do stranke ustrezno plačale za prizor, potem je certificiranje prava pot. Je pa to seveda potrebno spremljati precej raznoliko. Včasih seveda smo preveč enostranski. In še sklepna pripomba. To vodi začetni razpravi o reformi skupne kmetijske politike leta 2020. Želeli smo podati nekaj temeljnih izhodišč, kar se tiče usmeritve naslednje kmetijske reforme. Vendar pa kot projektna skupina nismo bili mišljeni za to, da bi pripravili načrt za to. Lahko smo samo imenovali nekaj točk in ponazorili, da če bo prišlo do velikanskih strukturnih sprememb, pri predelovanji industrije, pa tudi v kmetijstvu samem, da potem kmetijske reforme ne bodo ustavile teh strukturnih sprememb, samo usmerile jih bodo v pravo smer. Zato je bila to za nas pomembna točka, kako torej najti generacijo mladih, ki bodo jutri še želeli biti kmetje in kaj jim moramo dati na pot za cilje, da bodo svoj poklic izvajali entuzijastično in tako, kot se pričakuje. In zato moramo krepiti vlogo kmetov, kolikor se le da. Hvala lepa. Hvala lepa. Če želi še kdo zastaviti vprašanje, kamo iz projektne skupine, potem je zdaj pravi trenutek, prosim. new tipis. There was a question about economic uh, value. Da, vprašanje glede ekonomike. Na Mađarskem imamo najstrožjo zakonodajo, kar se tiče nepoštenih trgovinskih praks, že kar nekaj let, 8-9 let. In potem smo opravili študijo pred dvema letoma in videli smo, da pomaga. Dobovitelji so dejali, da se je njihov položaj spremenil pozitivno. Še prav posebno, kar se tiče plačilnih rokov. To je bilo za njih zelo pomembno. Po drugi strani pa to ni rešilo veliko drugih vprašanj na dobavni verigi. Naprimer strukturnih vprašanj, vprašanj schem kakovosti, drugih asimetrij. Torej, lahko je koristno urode, ne reši pa kar vsega povprek. Hvala lepa. Pred komisarjem še gospod Sirakuza iz kabineta. Komisarja ne? Aha. Se upravičujem. Gospod komisar, prosim. Uh, Hvala lepa predsednik, hvala lepa za vaše pripombe. Zdi se mi, da odločno podpirate priporočila projektne skupine in to bo zagotovilo za naše strokovnjake, ki smo jih vključili ta postopek. Veliko govornikov McGuinness, Köstinger, Dorfman, Des in ostali ste dejali, da bo potrebno to tudi izvesti. To je prvič, da je v programu delovnega, eh, da je v delovnem programu komisije za 2017. Prej se to še ni zgodilo in to je torej jasna zaveza, da bomo skušali izboljšati položaj dobavni verigi. In spoštovati moramo mnenje parlamenta, sveta, pa tudi sveta komisarjev. Ne gre za to, da bi se kdo vdal, da bi kdo prevladal nad drugim, tudi ne glede konkurence ali glede rast, glede okolje, mislim da nimamo možnosti, da bi ne zagotovili trajnostnega razvoja kmetij. Mislim, da glede rast in glede konkurenčnost moramo najti, z njimi najti določen kompromis in potem najti pravo zakonodajo med parlamentom in svetom, kako bi lahko izboljšali torej položaj kmetov v dobavni verigi. Gospod McGuinness me je spraševala o pogledih porekne skupine glede reforme SKP. Seveda, če imamo 12 strokovnjakov v dvorani, potem seveda želijo izraziti svoje mnenje. Vendar pa sedaj ne bom komentiral mnen, ki nimajo povezave s tem kar, za kar je bila odgovorna projektna skupina. Lahko se povedete ga 5. decembra, tam boste našli veliko odgovora na vaše vprašanje. Upam, da bomo letos podali predloge in sedaj bomo sodelovali z drugimi enotami v kolegijo za to, da bi sprejeli ta priporočila. Observatori za sadje in zelenjavo, ko širimo te observatorije, želimo ponuditi več informacij mestnemu sektorju, gledali se bomo tudi druge sektorje, tudi zelenjavo in sadje. Ne želim pa biti perspektiven, kakšna, kakšni bodo predlogi, kajti gotovo bomo upoštevali mnenja, ki smo jih danes tukaj slišali. Spaš Raj Pirik. Da, Junkerjev sklad je na voljo kmetom, nizozemska vlada mora to izkoristiti. Platforme MSP-ov imamo, v kateri so vključeni tudi kmeti, ki lahko izkoristijo torej ta sklad. Upam, da bodo vse odločitve, ki jih sprejemamo na tem področju, take, da bodo kmeti imeli zadnjo besedo glede proizvodne, ne pa trgovci. In kmetje morajo biti močni. In potem seveda preiskava se odvija, glede supermarketov, vendar pa tega ne bom komentiral, ker je to nekaj, kar je še v teku. Gospod Flanagan, da enake pogoje, to velja tudi za stroške financiranja. Ne samo za stroške, stroš, ne gre samo za stroške financiranja, gre za dostopnost financiranja. Veste, da imamo dva stebra. imamo torej sredstva in potem strošek za sredstva. In tudi EP bi naj ponudila sredstva, pa tudi druge banke, zato da bi znižali strošek denarja. Ponekod se je to že precej znižalo za 6 odstotkov, za kratkoročna pa za do 3 odstotke za dolgoročna posojila, vendar no, pa to ni dovolj. Potrebno bo torej storiti še več. Ker so sedaj obračunala previsoke obresti za kratkoročna sredstva. Potem pa, kar se tiče sporozumov med Afriko in EU, da želimo se držati pravil. Sve pa posebno, kar se tiče Tunizije, je bilo veliko zaskrbljenosti v Grči, Španiji, Italiji pa potem seveda iz tega ni bilo nič. Ker proizvodi iz Tunizije niso bili konkurenčni. Španija pa je veliko pridobila. Torej, strinjam se, potrebno je imeti enake pogoje pri vseh trgovinskih sporozumih, enake visoke standarde po, pri vseh teh sporozumih, kot so enake eh, standarde, kot so v EU. In zato sem se vedno zazemal. Potem pa poražaj mladih kmetov, to sem tudi omenil 5. decembra, odpornost trga, trajnost in nove generacije. Zato se veselim organizacij mladih kmetov, njihovih predlogov, ki bodo podali letos in naslednje leto. Nisem jih še veliko pridobil, ampak eh, Z veseljem čakam na njih. Če bo 20 držav ukrepalo, že sedaj sami, bodo ukrepali same po sebi, potem imamo težavo. EU torej vidi, da je potrebno nekaj storiti in potem pa so tudi svet in parlament uvideli, da je potrebno ukrepati. Na to se odzivamo tudi. Ta predstavitev je del tega. Vendar pa, kar se tiče tržne preglednosti, in boljše organiziranosti kmetov to sprejemam. Če pa pravite, da so številke glede dodane vrednosti napačne, potem nam posredujte prave številke. To bi nam zelo pomagalo, zato da bi prišli do uravnoteženega rezultata, kako je potrebno ukrepati. Na splošno, predsednik, pa moram reči, da sem zelo zadovoljen s tem poročilom z odzivi na to poročilo, tako mislim, da bomo lahko letos povrnili zaupanje kmetov v dobavno verigo. Hvala lepa, gospodu komisarju, hvala lepa vsem, ki ste sodelovali. Še prej pa naj podam nekaj pripomp. Govorili smo o dobavni verigi, o krajši dobavni verigi. Prav tako pa moramo govoriti o tej razširjeni dobavni verigi. Proizvajalci storitve in tako dalje. Kajti to ima tudi vpliv na strošek proizvodnje. Prav tako bi rad izpostavil vprašanje dialoga v dobavni verigi. naj pozovem k temu, da bi ta dialog stekel, kajti to bi bilo dobro za vse. Začeti moramo z bojem proti špekulacijam. Špekulacije so prisotne na trgu. In boriti se moramo proti špekulacijam. Šele potem lahko govorimo o drugih elementih dobavne verige. Prav tako govorimo o sodelovanju med kmeti. Kajti trenutna razdrobljenost ne omogoča skoncentrirane proizvodnje. Zadruge bi morale biti večje, tako da bi imeli boljša pogajalska izhodišča govorimo o globalnih evropskih trgih. Potrebujemo torej globalne evropske rešitve in tukaj se vsi strinjamo. In na to čakajo kmetje. Vprašanje pa je, kako bi naj te rešitve pripravili, glede na zunanje faktore, glede na mednarodne sporozume, ki jih imamo in ki vplivajo na konkurenco, pa tudi na naš evropski model kmetijstva. Univerzalni dostop do podatkov je ključnega pomena. Podatki morajo biti v javni lasti in splošni dostop do podatkov nam bo omogočil, da bomo dobro obveščeni v razmerah na trgu praksa kaže, da tržna ureditev, naprimer v finančnem sektorju, ni bila zadostna za ureditev finančnih trgov. In zato torej je potem prišlo do krize pri živirski verigi ko imamo nihanja zaradi vremenskih pogojev in drugih faktorjev, pa moramo sodelovati. In potem končno. Morda seveda so res korporacije zelo močne, vendar pa niso države tiste, ki morajo to storiti največ. Dobro države in Evropska unija morajo pripraviti zakonodajo. Tu je naša moč. Ta razprava zaključuje naše razprave glede nihanja cen in glede drugih vprašanj katerih smo govorili, kot je tudi vprašanje nepoštenih trgovinskih praks. To je torej nekaj, kar lahko razumemo kot dober prispevek našim prihodnim razpravam o reformi SKP. Naj se zahvalim članom projektne skupine. Prosim, zahvalite se tudi predsedniku projektne skupine. Rad pa bi se zahvalil tudi vsem strokovnjakom, vsem udeležencem za to razpravo. Prav tako pa se želim zahvaliti gospodu komisarju za to, da se je lotil tega pomembnega vprašanja, da smo z njim lahko razpravljali. Lahko sem vam dal več časa, nisem bil prestrok s časom, to se ne zgodi ravno pogosto. Hvala lepa še enkrat. Hvala lepa tudi tolmačem. Naš naslednji sestanek pa bo 25. januarja v sredo. Dopovdne in popovdne in potem še v četrtek. Če ni nič po točko razno, potem je sestanka konec. Hvala lepa tudi sekretarjatu za to, da ste nam dali dovolj časa, da smo lahko razpravljali o tej pomembni temi. Hvala lepa.